Colleagues, if you could uh, take your seats, please. Uh, good morning. We, we don't... Ministra še nista prišla, pa bomo vseeno začeli z sporočili. Začenjamo z sprejetjem dnevnega reda. Če ni nobene pripombe, potem je dnevni red sprejet. Zdaj pa še jezikovni profil. Gaelic will not be available. Uh, colleagues, I wanted to mention... Uh, Naj vam povem naslednje. Poleg pisma, ki ga boste nekateri preblambi, prebrali, druge pa ne, in poleg tega, kakšne so razprave koordinatorjev in njihove odločitve, naj vam še enkrat pojasnim, da imamo zelo buren teden pred sabo Kar se tiče odbora, seveda začenjamo z današnjim sestankom z belgijskima ministroma, potem pa še popovdanski sestanek v sredo, potem eh, kar nekaj odborov maja, potem pa še en sestanek v Strasburu. In kot veste, smo, bili, smo se sestali petkrat že aprila. Zakaj govorimo o tem? Namreč odzivamo se na pet, odzivamo se kar na številne predloge komisije vsak teden in lahko vam povem, da imamo resnično samo tiste sestanke, ki so nujno potrebni in skušamo pač kar se da dobro opraviti z zakonodajnim bremenom, ki nam je naloženo biti čim bolj učinkoviti in obravnavati ustrezne predloge komisije in sveta, tako kot danes. Torej, hotel sem vam to povedati. Če imate kakršnakoli vprašanja, predloge, poleg tega, kar ste povedali že svojim koordinatorjem, ampak vsekakor se oglesite tudi pri meni z vsemi temi zadevami. Potem pa še na hitro, če gremo naprej. Imamo med sabo tudi gruzijsko televizijsko eh, ekipo, ki bo predvsem zadnji del snemala, potem pa nekaj predlogov v zvezi z predlogi oziroma s predlogi pri eh, amandmajev, kar se tiče Evropske konvencije o boju proti eh, zlorabam žensk, eh, potem Lopez Aguilar. ki bo govoril o zlorabah DDV in tako naprej. Um, no, zdaj pa smo prišli, zdaj smo že pri tretji točki dnevnega reda in eh, vesel sem, da nam je uspelo povabiti in da je, bil, da je bilo povabilo tudi sprijeto strani dveh belgijskih ministrov, ki sta zelo pomembna stališča terorističnega napada, ki se je zgodil 22. marca tukaj v Bruslju. Pogovarjali se bomo z gospodom Žanom Žambonom, podpredsednikom vlade in ministrom za varnost in notranje zadeve, ter gospodom Könom Hensom, belgijskim ministrom za pravosodje. Dobrodošla oba tukaj med nami, sem prav povedal. Kot že rečeno, vsi smo bili zgroženi nad nedavnimi dogodki, ampak v tem odboru pa slu, čutimo še posebno odgovornost, da se tudi uradno in institucionalno srečamo z ustreznimi ministri. Gre seveda za to, da je treba ustrezno se odzvati tudi stališča sveta, da se pogovorimo z ministri na nekoliko bolj podroben način, nekoliko bolj podrobno, kajti tudi parlamentarna odgovornost in naše povezave tukaj so zelo pomembne in zato je prav, da o tem govorimo. Vesel sem, da ste oba tukaj in ker vem, da nimata veliko časa, najprej beseda gospodu Žonu Žambonu, podpredsedniku vlade in ministr za varnost in notranje zadeve, ki nam bo spregovoril kakšnih šest ali sedem minut, potem pa bomo imeli odprto razpravo. Žal, beseda je vaša in najlepša hvala tudi za vse, kar smo se uspeli pogovarjati že do sedaj. You, hvala, gospod, hvala, gospod predsedajoči, eh, z veseljem in v čast mi je, da sem danes tukaj, kljub žalostnim okoliščinam, eh, zaradi katerih smo tukaj. Zdaj bom nekoliko eh, govoril v angleščini, potem pa bom nadaljeval v nizozemščini, ki je moj materni jezik, ampak toliko, da se vsi priklopite na tolmaške kanale. Spoštovani poslanci, v petek je minilo natančno en mesec od atentatov najprej na Zaventensko letališče, uro zatem pa še na postajo podzemne železnice Malbek tukaj blizu, čisto blizu parlamenta. Imeli smo 32 mrtvih, več sto ranjenih različnih narodnosti, tudi ljudi, ki delajo za evropske inštitucije. Številni ranjeni so še danes v intenzivni oskrbi, številne žrtve bodo zaznamovane za vse življenje zaradi teh strahopetnih napadov na evropski politični sistem in na temeljne vrednote naše odprte demokratične družbe, ki jo nameravamo braniti z vsemi močmi. Šlo je za najhujši teroristični napad, ki se je kadarkoli zgodil na naših tleh. Gre za belgijski 11. september, za črn trenutek, kot je povedal naš predsednik vlade Žan Mišel in tri dnevi želovanja so bili prav tako razglašeni. Tukaj bi zato rad v imenu belgijske vlade in evropskih partnerjev in vseh evropskih institucij bi se rad vsem zahvalil za vaše znake in znamenja podpore, solidarnosti, sožalja, sočutja, ki ste jih izrekli belgijskemu ljudstvu. Poleg človeškega trpljenja je bilo povzročene tudi veliko materialne škode, zaventemsko letališče je bilo kar nekaj časa zaprto, tudi nekatere eh, metrojske linije in prav danes je uh, belgijska vlada Torej, odločila se je, da na noben način ne želi spodbujati oziroma kazati kakršnega koli strahu, kajti teroristi si prav to želijo. Bruslja nismo želeli zapreti, zamrzniti, vse vzpromet se je odvijal, kolikor se je dalo, seveda z dodatnimi varnostnimi ukrepi. Podzemna železnica, letališče sta zdaj spet odprta, delujeta, metro povsem deluje, celo postaja Malbek se je spet odprla, je bila spet odprta. Letališče deluje sicer nekoliko omejeno, ampak delamo na tem, da bi prišli spet do popolnega normalnega delovanja čim hitreje. Po napadih je bila uh, napovedana najvišja stopnja zaščite. Danes smo na tretji stopni, kar je druga najvišja stopnja. Uh, ogroženosti, kar pomeni resno ogroženost, vendar pa, torej z velikimi možnostmi napada, ampak brez konkretnih, specifičnih znamen, kdaj in kje bi se to lahko zgodilo. Preiskava po napadih teče z vso hitrostjo, lahko vam povem, da delamo 24 ur na dan in eh, kar nekaj pregledov eh, oziroma Eh, aretacij je bilo izpeljanih, ogromno pregledov stanovanj in tu bi se zahvalil vsem, ki so sodelovali pri tem, tudi uh, vzpostavljeno bo odlično sodelovanje med francosko in belgijsko vlado na tem področju. Videti je, videti je bilo, da so si želeli teroristi znova napasti v Franciji, ampak zaradi hitrega odziva varnostnih sil je bilo to preprečeno. Potem pa so se odločili, da znova napadajo v Bruslju. Stalna grožnja pomeni, da nekatera strateška območja še vedno ostajajo pod močnim nadzorom velike železniške postaje, državna letališča, javni transport, eh, jedrske elektrarne, potem pa so tu še nekatere mehke tarče, kot jim rečemo, eh, nakupovalni centri, cerkve in tako naprej. Tudi ti so pod nadzorom in resnično delamo vse za to, da ohranimo varnost tako v prestolnici kot drugot po Belgiji. In belgijska vlada se je že dolgo pred napadi eh, odločila in uvedla številne ukrepe, imamo kakšnih 30 ukrepov, ki so v veljavi, 12 je bilo objavljenih že na začetku leta 2015 po, napad, po prvem napadu v Parizu, 18 dodatnih ukrepov pa je sledilo po novembrskih napadih v Parizu. Lani, kar se tiče proračuna, je bilo za to namenjeno 200 milijonov evrov, v lanskem letu, v letu 2016 pa 400 milijonov evrov, ki so na voljo za boj proti terorizmu. nekatere stvari so tukaj za posamezne stroške, nekatere so sistematični, torej eh, dolgotrajnejši stroški, strukturni stroški in odločitve belgijske vlade na tem področju pomenijo, da je minister za notranje zadeve tisti, ki lahko tudi zahteva oduzem identifikacijskih dokumentov, osebnih dokumentov če recimo želi kdo oditi v Sirijo, mu lahko vzamemo potni list oziroma ustrezne potovalne dokumente. Kolegi iz zunanih zadev podobno počnejo z potnimi listi, torej mi pa z osebnimi izkaznicami. Skratka, če je kdorkoli označen kot tveganje za družbo, mu to lahko preprečimo. Potem smo preverili tudi svoje načrte za odzivanje. Vojska je bila prav tako uh, Eh, ustrezno eh, eh, razpostavljena. Tudi v zvezi z mejami delamo na tem, da pridemo do ustrezne zaščite, hkrati pa tudi, so tudi seznami PNR ustrezno uporabljani. Na, kar se tiče, tu so nekateri ukrepi tudi, kar se tiče mobilne telefonije, brezplačnih kartic in tako naprej. Uh, Torej veste, da je, eh, veste, da je po pariških atentatih se je govorilo veliko o Molenbeku, o težavah v Molenbeku, ampak mi ne delamo le na Molenbeku, sredotočamo se na sedem, še, na sedem drugih primestnih območij okoli Bruslja in Belgija v tem trenutku sodeluje v mednarodnem boju proti terorističnim grožnjam, tudi proti uh, eh, Daešu z svojimi silami. Hmm in hkrati se trudimo povečati varnost tudi v naši državi. Spoštovani poslanci, teroristi si, želijo, si nas želijo razdeliti in v to past ne smemo stopiti. Javna razprava v tem trenutku je izrazito naporna, veliko kritike tudi bilo na račun belgijske vlade in kot minister za notranje zadeve sem eh, izkoristil priložnost za to, da zagotovim, da vse službe v Belgiji delujejo povezano, skupaj, zato da bomo te res težke razmere ustrezno vladali in rešili težave. Kar se tiče tujih terorističnih borcev, gre za kompleksen problem in tu je zelo pomembno, da se borimo za preprečevanje radikalizacije v Belgiji zaprtih, da se, da se borimo proti zaprtim eh, skupnostim v naši družbi, zato da ne pride do prelivanja teh ljudi. Potem je tu zelo pomembno sodelovanje med obveščevalnimi agencijami in seveda pomembno tudi kaznovanje ljudi, ki se vračajo iz Sirije. Pomembno je tudi, da se ukvarjamo z financiranjem, kako je teh dejavnosti, kako je z nakupi orožja in tako naprej. Skratka, sodelovanje s tretjimi državami je tu zelo pomembno. Vse to je bistveno, če se želimo uspešno boriti proti terorizmu in eh, rešitve za probleme tukaj, s katerimi smo soočeni, so zapletene, komplicirane, kompleksne, nepreproste in zato moramo, biti, moramo imeti vse na voljo, kar je potrebno in naša družba bo morala zagotovo plačati nekaj višjo ceno za varnost, kot je to bilo primer do zdaj. Veliko kritik je šlo tudi na račun belgijskih oblasti, namreč obla eh, kritik v medijih, tako v Belgiji kot zunanje. In eh, kritike tukaj se še nadaljujejo. Zagotovo lahko marsikaj izboljšamo, In veste, da je eh, bil ustanovljen tudi odbor v belijskem parlamentu, ki eh, preverja vse vidike napada. In dejansko se bomo v Belgiji potrudili, da bomo dobro preverili, kako je z našo učinkovitostjo, z našo uspešnostjo, zato da bi resnično ukrepili tudi morda nekatere šibke člene in, se, in obravnavali vse, kar mora biti obravnavano v tem kontekstu. Kar pa se tiče Evrope, In kar danes vemo o, o teroristih, o mednarodnem gibanju teroristov, je zdaj jasno, da je terorizem nekaj, čemu se lahko zapostavimo le skupaj. Tako, da se povezujemo, da sodelujemo vsaj na evropski ravni. In sklepi Evropskega sveta z 12. februarja 2015, ki so bili sprejeti po napadu v Parizu v začetku 2015, so še vedno osrednji del naših ukrepov proti terorizmu. Med temi ukrepi, veliko stvari bomo danes obravnavali tukaj, pomemben je, pomembno je, veli, pomembno, pomembno je hitro sprejetje direktive o seznamih PNR, potem o ustreznem nadzoru na mejah, boljša izmenjava podatkov eh, tudi v okviru Europola, in potem ustrezni ukrepi v zvezi z propagando, z protigovorom, protiterorističnemu govoru in tako naprej. veste, da, eh, se, da skušamo, eh, torej skušamo se na podlagi stališč eh, odbora PNZ v svetu, se skušamo, skušamo obravnavati vse te zadeve. Zdaj pa nekaj o konkretnih rečeh. Najprej naj povem, da sem vesel, da bo direktiva PNR po letih obravnave, da je končno bila sprejeta 14. aprila z veliko večino. Vemo, da evidenca podatkov o potnikih PNR ni čarobna paličica, ampak prepričan sem, s katero lahko se rešimo, ampak prepričan sem, da, bodo, da bo to omogočilo našim varnostnim silam, ta analiza teh podatkov, zbiranje in analiza, da bo to in, in njihovo primerjanje z drugimi podatki, da bo skratka to omogočilo bistveno večjo učinkovitost. Prav tako si želimo narediti vse, da bi čim bolje izkoristili to direktivo in uporabili tudi eh, podatke iz notranjih, v notranjih letih v Evropski uniji. Kar se tiče zunanjih meja, je bilo sprejetih veliko ukrepov. Evropski državljani bodo nadzorovani na vseh šengenskih zunanjih mejah na podlagi uh, eh, indikatorja tveganja, evropskih indikatorja tveganja, in odločene je, odločeno je bilo 25. februarja, da gremo še naprej s temi ukrepi in da sistematično preverjamo ljudi, ki, so, ki bi lahko predstavljali grožnjo. Nova zakonodaja o tem bo obravnavana tudi v Evropskem parlamentu in mislim, da je tu zelo pomembno, da novo zakonodajo čimprej sprememo še pred poletnimi počitnicami, počitnicami, zato da bomo dejansko imeli ustrezne osnove za naprej. Kar se tiče resnosti situacije, je to edini odgovoren pristop. Izmenjava informacij znotraj Evropske unije je še eno področje. Eh, koordinator za, eh, torej protiteroristični koordinator um, ehm, Kirkofe je, je v Luksemburgu prejšnji teden povedal, da še vedno ne uporabljamo ustrezno evropskih instrumentov, kot je recimo šengenski informacijski sistem in pa Europol. Poleg tega je, smo v zadnjih tednih videli, kako pomembno je sodelovanje z protiterorističnim centrom, Evropskim centrom za boj proti terorizmom in Europolom in organizirano je bilo operativno srečanje terorističnih strokovnjakov iz držav članic in Interpola in uh, tam so si izmenjali uporabne, konkretne informacije. Belgija je v tem kontekstu vedno pritiskala na to, da bi si čim bolje, čim podrobneje izmenjevali podatke in je, bila, in je že leta med državami, ki daje največ informacij Europolu na tem področju. Naše izkušnje nas eh, prepričujejo, da je to treba še okrepiti. Po novembrskem napadu v napadih v Parizu uh, smo analizirali tudi uporabo podatkov znotraj šengenskega informacijskega sistema uh, in eh, torej, stališča boja proti tujim borcem eh, in, in drugim pojavom na tem področju. Skušali smo ugotoviti, kako bi lahko izboljšali šengenski informacijski sistem in zdaj moramo zagotoviti, da, to, da bo to dejansko tudi izpeljano v praksi. Prav tako potrebujemo več interoperabilnosti med posameznimi podatkovnimi bazami eh, na področju pravosodja in notranjih zadev In po svetu za pravosodne notranje zadeve prejšnji teden si želimo boljšega delovanja informacijskega sistema in pa interoperabilnosti med posameznimi sistemi. In upam, da, bo, da, bomo imeli, da bomo lahko prišli do boljših rezultatov tudi v prihodnih tednih. V naslednjih tednih bodo še dodatna ekspertna srečanja, tako da bomo julija, ko se bomo o tem pogovarjali na najvišji ravni, upam, zmožni priti do dobrih, učinkovitih odločitev, ravno kar se tiče interoperabilnosti, da bomo lahko potem to uporabili, izvajali te zadeve, kot je potrebno. Za zaključek še nekaj o internetnem delovanju. Europolov eh, mehanizem na tem področju zelo dobro deluje in eh, verjamem, da bo IT forum eh, z internetno industrijo tudi prinesel nekaj dobrih rešitev na tem področju. Kar se tiče preiskav eh, terorizma, vidimo, da internet igra zelo pomembno vlogo in tu je zasebno javno sodelovanje zelo pomembno med eh, ponudniki interneta, in oblastmi. To je bistveno in zato ne smemo spremljati le, ne gre le za to, kakšne so komunikacije, ki potekajo prek interneta, ampak se moramo ukvarjati tudi s tem, kako lahko eh, sprožimo proti eh, govor, eh, eh proti terorističnemu govoru. SKAT, eh, ki je bil vzpostavljen, torej eh, skupina SKAT, ki je bila vzpostavljena leta 2015, je tukaj zelo dober primer. In tudi to je spodbujala Belgija eh, s podporo komisije Združenega kraljestva in prišli smo do ekspertnega omrežja, ki omogoča podporo storitve svetovanja evropskim državam članicam na tem področju. V tem trenutku bi radi ugotovili tudi, kako bi lahko izboljšali sodelovanje z internetno industrijo in z njim med državami. Torej, na podlagi sklepov sveta iz februarja je bilo veliko že narejenega, ampak ogromno moramo še postoriti. Govoril sem, omenil sem le nekaj področji, na katerih delamo znotraj Evropske unije, mislim pa, da je zelo pomembno, da nadaljujemo in da ne bomo samo govorili, ampak tudi dejansko delovali, torej delajmo skupaj, sodelujmo, da bomo čim hitreje in čim bolj učinkoviti naši državljani to od nas tudi pričakujejo. Hvala lepa. Um, Hvala lepa, gospod minister. Številni ste se javili k besedi. Gospod Heinz bo govoril od 10 do 15 minut, kajti številni bi se radi odzvali na govor. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, eh, gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi. Po Madridu, Londonu in Parizu so teroristi udarili Bruselj, eh, vašo predstavnico, predstavnico Evropske unije. Belska vlada se povsem zaveda te razsežnosti in letališče in pa metropostaja Malbek sta eh, dva kraja, ki ga eh, člani vaše oziroma naše inštitucije nenehno uporabljajo. Seveda pa je Evropska unija zgolj en vidik napadov iz preteklega meseca, kajti ne smemo pozabiti, da so prve žrtve, da so prve žrtve tisti, ki so izgubili življenje, 33 oseb. Pa vendarle je bil to eh, napad na a, eh, Belgijo in Evropo. In sedaj skupaj delamo na številnih frontah in to vam bom sedaj opisal v eh, naslednjih desetih minutah. Naj začnem z nekaj pripombami o eh, začasnih izsledkih in pa preiskavah v zvezi s terorističnimi omrežji. Od novembra 2015, torej od Pariza dalje, eh, vse, vse policijske eh, družbe in pa policije združujejo in delajo na tem, da bi odkrile, zakaj je šlo takrat in um, prizadevanja se nadaljujejo vsak dan. Rad bi poudaril odlične odnose s varnostnimi službami uh, in pa s pravosodnimi organi iz Francije in pa rad bi pohvalil tudi skupne preiskovalne time med Francijo in Belgijo, ker ti ti timi so delali noč in dan uh, na preiskavah po Parizu. Um, pravosodne preiskave se nadaljujejo in zato se ne morem spustiti v podrobnosti. In zato eh, tudi ne morem govoriti o tem, kakšne lekcije smo se naučili, kaj te, kar se tiče eh, pravosodnih preiskat, je zato še prezgodaj. Ampak vendarle lahko podam nekaj eh, pripomb. Torej, mhm, od začetka leta 2015 je Daješ pokazal svoje sposobnosti, da izvaja operacije iz svoje baze iz Sirije, torej tisoče kilometrov oddaljeno linij od ciljne države potem pa eh, Pariz in Brusel. Eh, ti napadi kažejo številne podrobnosti, tudi zato, ker so bile številne osebe upletene v pripravo in v izvedbo obeh napadov. Druge pripombe so sledeče. Teroristi iz Belgije in Francije so vstopili v Evropo pod radarjem in sicer so uporabljali verjetno eh, panalejene dokumente. Številni storilci so uh, tudi delili izkušnje iz bojišč v Siriji in tam so potem vzpostavili stike belgijski in pa francoski džihadisti in so bili vsi v francosko ali nizozemsko govoričih bataljonih. Eh, torej navdih so črpali iz Pariza. Eh, osredotočali so se na mehke cilje in želeli so ubiti kar se da eh, veliko običajnih državljanov, uporabljali pa so tudi različne eksplozivne naprave. Eh, teroristične celice so v preteklem letu uporabili Belgijo za to, da so pripravili napade, ki so jih zagrešili drugod. Te eh, cilje so potem spremenili, potem ko je bil eh, Abdeslam aretiran. In tako so obrali plan B in so napadli Brusel sam, uporabili pa so eksplozive, ki so jih že imeli. Profili napadalcev kažejo velike razlike to, da uh, eh, treba razlikovati med trimi profili. Imamo tiste, ki so šli takoj po šoli v Sirijo in so se vrnili domov bolj radikalizirani kot prej. Potem imamo tiste, ki jih nikoli nismo videli prej in ki imajo številne identitete, za katere nismo nikoli slišali. In potem so še tisti, ki izhajajo iz belgijskih zaporov in so se očitno zelo hitro radikalizirali. Eh, od leta, od leta 2012 opažamo tuje borce v Belgiji in takrat smo eh, uvedli ukrepe, da bi se temu zoprstavili, zato da bi preganjali in obsojali teroriste. V zadnjih nekaj mesecih se je. Uh, ustvarila podobo v medijih, da se Belgijci sploh niso dobro odzvali, ampak ta podoba eh, je oslabila državo, je pa to tudi velika želitev za vse tiste, ki so izredno trdo delali ne bom rekel, da nismo naredili nobenih napak in k temu se bom še vrnil. To, da pomembno je povdariti tudi dejstvo, da Belgija je sprejemala ukrepe enega za drugim in sicer na vseh ravneh. Prvič, nikoli ne more reči, da je Belgija mižala, kar se tiče tujih borcev. Eh, belgijski eh, minist, belgijska ministrstva so bila prva, ki so opozorila na to. Belgija je bila tudi med prvimi državami, ki je. Eh, imela analizo in pa statistiko o eh, teh mm, borcih in je tudi eh, zahtevala izmenjavo informacij na evropski ravni. Rad bi dodal še številne elemente podobi, ki jo je že zarisal govornik pred menoj. Torej, preiskovalci so, prinesli, preiskovalci so prinesli zelo konkretne rezultate in to je v nasprotju za tisto podobo, ki se je vzpostavila v mednarodnem tisku. V letu pred 2014 smo imeli 7 do 8 obsodb letno. To ni malo, nizka številka v primerjavi z drugimi državami. Tudi leta 2014 um, se je to število povečano na 55 in leta 2015 eh, smo obsodili 115 ljudi zaradi terorizma. In ta številka je absolutno gledano zelo visoka. In pri tem morate upoštevati še, koliko prebivalcev Belgija ima. Torej, videli boste, da preiskave terorizma imajo prioriteto v Belgiji. Hkrati pa smo tudi spremenili zakonodajo. Razširili smo obdobje predržanja preden pride eh, obsumljenec pred sodišče. Potem eh, eh, opravljamo preiskave tudi po noči. Omogočili smo tudi povezavo med finančnimi službami in pa obveševalno službo. Uvedli smo tudi posebne tehnike preiskav za posebne preiskovalce. Zelo smo razširili tudi obseg kaznevih dejanj Eh, ki presegajo predlog za Evropsko direktivo in nimamo eh, pravil za eh, zadržanje oziroma shranjevanje podatkov. In pa naj omenim še prepoved anonimnih predplačniških telefonskih kartic. Priča smo radikalizaciji v zaporih in zato smo uvedli številne ukrepe naprimer usposabljamo osebje v zaporih in pred, kratkih, pred kratkim smo odprli tudi posebne sekcije v zaporih za tiste, ki so uh, zelo ranljivi za radikalizacijo. Ustrajam na tem, da, je okrepiti, no, da, smo tudi, da je treba okrepiti tudi notranjo obveščevalno službo v uh, Belgiji in sicer kar se tiče vseh vidikov. In naj omenim še vse ukrepe, uh, ki so bili sprejeti eh, na ravni izobraževanja, naprimer, na ravni zaposlovanja socialnih zadev in tako naprej, kar ni v predstavnosti federalnih ministrstev, ampak tukaj eh, smo podozeli številna prezadevanja. In ustrajam pri tem, to bi rad povdaril, zato da ne boste mislili, da se, eh, da Belgija dela samo na fronti pravosodja in notranjih zadev in da ni obrala bolj globalnega pristopa do radikalizacije. Uh, Belgija, kot je podaril že kolega pred menoj, da se mora Evropska unija odzvati uh, na. Um, tuje borce in zato se prezadevamo že od leta 2015. Ne omenim novo direktivo o, o terorizmu, ampak mi gremo še naprej, treba izmenjevati dobro prakso v zvezi z radikalizacijo v zaporih in pa treba je eh, okrepiti deradikalizacijo eh, tistih, ki so bili obsodeni. Potem je treba izmenjevati informacije. Eh, treba je pokrivati tudi državljane tretjih držav in sprejeti moramo boljšo zakonodajo, kar se tiče uh, strednjega orožja v Evropski uniji. Vse to je zelo pomembno, ampak zame je poglavitna prioriteta Evropske unije ta, da zbiramo dokaze in da imamo konkretne pravosodne preiskave kajti te preiskave bodo vedno bolj odvisne od elektronske komunikacije oziroma od dokazov, ki izvira iz elektronske komunikacije. Ne samo zato, da bi zbirali informacije, ampak da bi tudi preprečevali napade. Prej eh, smo eh, se osredotočali na eh, izmenjave informacij. Danes teroristi uporabljajo WhatsApp, eh, Viber, Skype, eh, Twitter in tako naprej, da komunicirajo med seboj. In eh, komunikacija s temi ponudniki ni najboljša in to se je izkazalo kot velika uvira za preiskave. Ne govorim o masovnem nadzoru, govorim o specifičnih ciljih govorim o konkretnih um, preiskavah, ki temelijo na odločbi sodišča oziroma sodnika. Nobena evropska država ne more ukrepati sama. E, treba se je odzvati e, mednarodno in treba je govoriti s temi državami, s ponudniki, tudi s ponudniki iz tretjih držav. Te zadeve lahko rešimo in hkrati e, ohranimo visoko zaščito osebnih podatkov. To, da potrebujemo pristop, ki bo izdelan na ravni Evropske unije. Luksemburško in Nizozemsko, a predsedstvo se prizadeva za to vsa podpora Evropske komisije. Treba je izboljšati tudi pravosodno sodelovanje, kot so tudi izročitve. In kar se tiče evropskega sodelovanja, ostrajam tudi na sodelovanju med obveščevalnimi službami. Takšno sodelovanje je zunaj pristojnosti Evropske unije, je pa to v pristojnosti ministrov ta hip ni relevantna agencija, eh, eh, obveščevalna agencija, eh, kajti tega ni v pogodbah in nekateri so proti, torej tega sedaj ne moramo izvesti. Ampak pomembno je to, kar so počele obveščevalne službe pri preiskavah. Sedaj imamo novo urodje, ki ga pred nekaj leti nismo imeli. Vesel sem, da delamo korake naprej in da je že sedaj poteka zelo intenzivna izmenjava obveščevalnih služb v boju proti terorizmu. To vprašanje pa je povezano tudi z migracijsko krizo in to pretresa naše državljane. In eh, posledice so tudi na nacionalnih eh, eh, mejah. Ljudi, med ljudmi se širi tudi ksenofobija in druge negativne posledice. Ena od manifestacij teh odzivov je tudi uh, kritika Belgije v nekaj zadnjih mesecih. Uh, le, redke drž le redke države so bile tarča tako resne uh, kritike v uh, uh, mednarodnem tisku. Belgija je več kot leta svarila partnerje, da moramo izboljšati izmenjavo informacij. Uh, terorist ni bil belgijec, niti ni imel sedeža v Belgiji in tudi ni vstopil v Schengen preko belgijske meje. Nismo želeli um, kriviti nikogar po tem napadu, ki se je zgodil maja, ampak um, želimo izboljšave. Uh, vsi so pohvalili Belgijo, da je lahko preprečila uh, uh teroristični napad v Bijeju. Dva terorista so bila ubita. Uh, po novembru v Parizu smo si zelo prizadevali eh, pri preiskavah in sicer v zelo tesnem sodelovanju z eh, Francijo in sicer s skupnim preiskovalnim eh, timom. Skupaj s francoskimi kolegi smo lahko uničili teroristično celico, ki, bila, ki smo jo presenetili Eh, druge, 22. marca. Lahko vam zagotovim, da natančno spremljamo vse, kar se dogaja. Belgijska vlada deluje zelo pregledno. Imamo tudi odbor, parlamentarni odbor, eh, preiskovalni odbor. In eh, številni akteri na vseh ravneh so prevzeli odgovornost. In sedaj izdelujajo priporočila za izboljšave tam, kjer bo to potrebno. Še naprej bomo sodelovali tudi z evropskimi institucijami, zato da bomo v prvi bojni vrsti za sodelovanje v boju proti terorizmu, pa tudi zato, da bomo zaščitili, da bomo zaščitili eh, varnost evropskih inštitucij, eh, njihovih članov in pa osebja. Še naprej bomo sodelovali tudi z drugimi državami članicami na operacijski ravni. Naj se, enk se še enkrat zahvalim vsem tistim, ki ste nam pomagali pri našem delu preiskav po napadih um, v um, Parizu in pa po napadih v Bruslu. Pred nami so še številne naloge, kar se tiče izmenjave informacij, kar se tiče solidarnosti in kar se tiče skupnega boja proti terorizmu. To niso zgolj besede. To je postala dnevna resničnost eh, eh naših obveščevalnih služb, eh, policije in pa organov pregona. Eh, Spoštovane kolegice in kolegi, zavedate se, da je eh, Belgija navajena na kritiko. Tudi sami smo kritični do sebe. Ampak morda se zavedate tudi dejstva, da belgijska vlada verjame, da je naša prihodnost več Evrope, ne manj Evrope, ni poti nazaj. To ni beg naprej, ampak se moramo premikati naprej, zato da se bomo borili proti tej tako barbarski sili, kot je terorizem. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa bomo takoj dali besedo uh, članom. Uh, en prispevek na politično skupino. S tem bomo začeli. Prosim, da se omejite pri svojih prispevkih kajti nimamo dovolj časa. Prosim, bodite disciplinirani. Začeli bomo z gospodom Bunjom, ELS. Eh, eh, eh, hvala lepa, gospod namestnik ministerskega predsednika. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej bi rad izražil, izrazil sožalje v svojem imenu in pa v imenu nas vseh. Mislim, da ni trenutek eh, za to, da krivimo države. Mislim, da je to primeren trenutek za razmislek o prihodnosti in to je primeren trenutek za to, da ukrepamo skupaj, za to, da bomo ukrepili našo varnost. Mislim, da je ključnega pomena preprečevanje. Že večkrat smo povedali, da je eh, najpomembnejša točka učinkovit ta izmenjava informacij med obveževalnimi službami, eh, kot je podaril minister Gins. Potrebujemo to sodelovanje na evropski ravni. Imamo Europol ki bi lahko storil še mnogo več, če bi mu posredovali v pravem trenutku eh, ustrezne informacije. Delitev je nekaj drugega, to da um, ehm, obdelava uh, podatkov in pa uh, podatkov v realnem času pa je nekaj drugega. Direktiva PNR obstaja. Sedaj čakamo na izvajanje delamo na, na eh, direktivi v boju proti terorizmu in tako bomo imeli v rokah urodje za uh, ukrepe, za pravne možnosti, za to, da bomo prekinili teroristične dejavnosti uh, v pravem trenutku. Boj, bojevati se moramo proti tujim borcem in to direktiva uh, je treba začeti uresničevati, kar se da hitro. Uh, ne smemo pozabiti tudi izziva radikalizacije. Potrebujemo tudi izobraževalne ponudbe tistih, ki zapadajo radikalizaciji. Treba je mladim pokazati, da obstaja še druga možnost. Preprečevati je treba darknet, ki spodbuja teroristične dejavnosti. To so pomembne stvari. Sedaj pa me zanima vaše mnenje v zvezi s tem, kaj potrebujemo iz praktičnega vidika, katere so šipke točke, ki ste jih opredelili, zlasti na področju uh, delitve informacij, kar se tiče Bruslja, kajti tukaj imamo uh, različne ravni. Katere ukrepe ste sprejeli za to, da bi okrepili varnost v mestu in pa v zavendemu? Uh, Kako bi morali eh, poostriti sodelovanje na ravni Evropske unije, zato da bi eh, zadostili vsem potrebam, ki ste jih eh, opredelili? Hvala lepa. Zdaj pa v imenu SD, gospod Bajer. Hvala lepa, gospod ministr, da ste danes tukaj z nami. vaših rokah je namreč kar nekaj ključev, s katerimi se lahko odzovemo ustrezno na te grožnje, s katerimi se soočamo. Bi poprašal nekaj konkretnih stvari, namreč kaj, kako je z izmenjavo obveščevalnih podatkov med državami. Mislim, da je to najšipkejša zadeva. Namreč imamo podatke, po katerih naj bi tuji borci, torej, eh, da ne bi to zadelo ogromno število ljudi, več tisoč ljudi, eh, ki so še vedno v, eh, nekje na prostem, medtem ko so tukaj podatki pa izmenjevani samo med petimi državami članicami. Kako bi lahko izboljšali to in kako, zanima me zelo konkretno, kako bi to lahko naredili? Seveda, lepo je, da govorimo o tem, da bomo to naredili, ampak ali, ali lahko podate neko časovnico, kako bodo te stvari dejansko konkretno potekali. Drugo vprašanje, kakšno vlogo bo dejansko imel Europol, namreč države članice naj bi mu vse podatke v zvezi s tem eh, po, eh, eh posredovali, ali bo to naredila tudi Belgija in kako boste eh, spodbudili druge države, da bodo to naredili, kar se tiče centra za boj proti terorizmu. Začel je delovati nekaj, pred nekaj dnevi ali so dejansko eh, vse države članice tja poslale svoje eksperte ali ne. Potem četrto vprašanje, ali so vse države članice zdaj končno povezane v uh, informacijski sistem Europola na tem področju. Potem pa, kar se tiče 3000 tujih borcev, ki, naj bi, ki so na seznamih Europola, ali poznamo vsaj njihove identitete in ali so identitete tudi vključene zdaj v SIS. In končno PNR, o katerem smo glasovali prejšnji teden. Nismo izglasovali obvezne izmenjave podatkov, temu je bilo nasprotovano, torej zdaj imamo 28 posameznih PNR-jev. In torej kako je s tem stališča tudi Belgije, kako je stališča železniškega prometa in zanima me tudi, kaj, kako boste spodbudili svet, da bo dejansko prišlo do izmenjave teh informacij, kajti če ne bo samodejnih izmenjav, potem vse podatkovne baze ne bodo učinkovite in uporabne. Hvala. E Gospod Lunes za EKR. Hvala lepa. Zahvaljujem se ministru za varnost in pravosodje, oziroma obima ministroma. Pravzaprav ni samo po sebi umevno, da eh, prideta v parlament pristojna eh, ministra, ampak To se mi zdi že smiselno in upam, da bo to postala praksa. Kajti imeti moramo neposredno razpravo o tem eh, odboru in to ne samo takrat, kadar pride do napada samo pred našimi eh, vrati. Vesel sem, da ste danes z nami. Ta olada ima določeno kulturo varnosti, o prejšnji vladi eh, te države eh, ne moremo reči. Eh, te grožnje ste vzeli zelo resno in vesel sem, da delate na dveh frontah, torej na nacionalni ravni in pa na mednarodni ravni. Ulagate tudi v ukrepe, ki so po mojem mnenju uh, zelo dobri. Ti so lahko vzgled tudi za druge države članice. Evropskem parlamentu imamo že mesece vojake, ki tukaj stražijo in eh, mislim, da dobro skrbijo za našo varnost. Sicer pa ste že v svojem uvodu opozorili na to, da ne želite nekaj splošnega, želite čisto konkretne odgovore na konkretna vprašanja. Dovolite eno vprašanje in sicer eh, glede razmerja eh, nacionalno-evropsko. Želite sprememb? V ospredje ste postavili Brusel, imate tudi ustrezne načrte, ampak tudi na, na, na, na mednarodni ravni ste opozorili, da imamo 11 držav, ki so prišle zelo daleč. In gospod eh, Jambon želi tukaj prevzeti vodilno ulogo. Ali lahko podate eh, kaj več informacij v zvezi s tem? Glasovali smo eh, za PNR, ampak kako je videti tudi v zvezi z visokohitrostnimi vlaki? Hvala lepa, izvolite. Odprej za zelene. Tudi sam bi se zahvalil gospodoma ministroma ker ste danes tukaj z nami. In ugotavljam, da je zdaj to prvič po nekem napadu, da imamo tukaj ministre, ki pravzaprav povedo, kako in kaj tudi pred Evropskim parlamentom. Mislim, da je to zelo dobro, pogumno in nujno. Kaj ti dejansko je bila Belgija kar v številnih medijih izpostavljena kot poglavitni vir terorizma, kar se mi zdi zelo žalostno. Več vidiko je tukaj. Kar se tiče najprej respons, eh, odgovornosti belgijskih oblasti, tukaj ste povedali kako in kaj, tudi parlamentarni odbor bo nekaj povedal o tem. Zagotovo je tu bilo nekaj težav na belgijski strani. Imeli smo vojsko na ulici, policijske sile so bile mobilizirane, ampak vse, je, vse v čemer smo bili učinkoviti, smo bili učinkoviti šele po napadih in mislim, da bo tukaj parlamentarni odbor moral ustrezno to razsvetliti. Ampak, kar se tiče odgovornosti, konkretne odgovornosti na evropski ravni, veliko sta govorila oba o izmenjavi informacij na evropski ravni, kar je dejansko bistveno. Veliko se v tem trenutku pogovarjamo o definiciji tujih borcev in te definicije še vedno nimamo, skupne, enotne definicije zato da bi lahko harmonizirali tudi svoje početje in ukrepe ter izmenjavo informacij. Kar pa se tiče seznamov PNR-ov, smo zavrnili torej sistematično izmenjavo med državami članicami. Tukaj sprašujemo, ali se strinjate z naslednjim? Oba. Ko bodo PNR-ji operativni, bodo tuji borci ali teroristi, nujno moralo, informacije o njih se bodo nujno morale izmenjevati, kajti v tem trenutku ni tako, to ni predvideno. In zato me zanima, ali ste za takšen sistem. Drugič, v istem smislu veliko govorite o sodelovanju, zagovarjate sistematično sodelovanje in tukaj bi vas vprašal naslednje. Ali nam lahko zagotovite, da v tem trenutku sto odstotkov, torej vsi, tuji borci na belgijskih tleh so znani in so bili, je bilo o njih, so bile obveščene tudi, torej vsi, ki so bili identificirani pri nas, ali so dejansko bila njihova imena, njihova identiteta sporočena. In še zadnje vprašanje, kar se tiče Europola. glede na njegov oddelek za boj proti terorizmu, ali obstaja sodelovanje z Europolom na tem področju in sicer v kakšni obliki. Hvala lepa. EFDD, e Ferrara, Najlepša hvala, sedaj pa gospod Ferrara, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, in eh, hvala obema ministroma, ki sta se nam danes pridružila na seji našega odbora. Hvala za vse, kar ste storili do sedaj v boju proti terorizmu. Vseeno pa mislim, da bi bilo dobro slišati še nekaj odgovorov in pojasnil glede morda malce neprijetnih vprašanj. Kaj točno je šlo narobe? Pogovarjali smo se o tem, kaj ste storili po napadih, kakšne ukrepe ste sprejeli do danes, ampak eh, mene pa zanima, kaj ste storili, da bi preprečili ti napade. Kaj ste počeli, pa ni delovalo? Torej, kaj nas je privedlo do teh tragičnih dogodkov. Tisto, kar je večino ljudi po Evropi najbolj pretreslo, je bilo to, kako nepripravljeni smo bili na takšen dogodek. Gre za mesto, v katerem stojijo evropske inštitucije in kljub prejšnjim napadom v Londonu, Madridu in Parizu, kljub temu, da je bilo nekaj dni pred tem aretiran eh, Abdeslam, se je to zgodilo. Torej, to, ta retacija je morda pomirila določene ljudi, po drugi strani pa je tudi vzbudila dodatne strahove. Namreč v medijih se je poročalo, da Abdeslam sodeluje z preiskovalci. Morda je to pomotoma pricurljalo v medije, ampak to žal ni pomagalo pri varnostni situaciji. Čisto enostavno, zanima me torej, kaj je šlo narobe. Glede na to, da imate toliko izkušenj in eh, toliko informacij, ki ste jih zbrali do takrat, kaj je šlo po zlu, da so se ti napadi vseeno zgodili? Pa še eno vprašanje. Takrat, v torek, ko se je to zgodilo, sem sama takoj skočila v avto in se odpeljala v Italijo. Namreč preprosto se nisem počutila varna v Belgiji in vem, da je to storilo tudi mnogo drugih nekateri so ostali doma, se zaprli v svoje domove, v vsakem primeru pa niso želeli ven. Ko sem se torej usedla v avto in eh, nekaj ur po tem napadu prečkala meje, tam ni bilo nobenih mejnih pregledov, niti simbolnih eh, preverjanj, ni bilo policijske prisotnosti na cestah in eh, to me je presenetilo. Torej, Skočila sem v avto in želela zapustiti Bruselj in na to takoj tudi Belgijo. Mislim, da je to tudi dejanje, ki bi ga storili teroristi oziroma tisti, ki organizirajo takšna teroristična dejanja. Zakaj torej ni bilo nobenih mernih, eh, menjih nadzorov takoj, neposredno po napadih? Govorili ste o izmenjavi podatkov PNR, o boljši izmenjavi podatkov, ki so v različnih bazah podatkov. Sama vsekakor pozdravljam direktivo PNR, ampak zapomniti si morate, da imamo že Europol, sistem za izmenjavo eh, informacij o vizumih, šengenski informacijski sistem, storitev za boj proti, eh, službe za boj proti terorizmu in tako naprej in tako naprej. Torej, veliko takšnih inštitucij obstaja, kaj pa je pomankljivo, pa je izmenjava informacij. Prav zato potrebujemo večno interoperabilnost med temi bazami podatkov. Zanima me, kaj ste torej čisto praktično storili za to, da bi izboljšali sodelovanje med eh, posameznimi bazami in državami članicami. Najlepša hvala. Gospa Mejčer, izvolite. Dejstvo je pa enko. Ja, malo imam občutek kot nekakšen deja vu v primeru tega napada. Namreč po vsakem terorističnem napadu slišimo več ali manj enako zgodbo. Vsi so zgroženi, vsi eh, izražajo sožalje, države članice prikazujejo nove ukrepe, spremeni pa se na koncu nič. Mislim, da to znižuje našo kredibilnost. Soočiti se moramo z realnostjo in to neposredno. Ti napadi so posledica islamistične ideologije in vse dokler bodo naše meje odprte, ter bodo v Evropo še naprej prihajali teroristi, ne bomo storili nič. Po napadih sem se peljala na nizozemsko, pa me prav tako nihče ni pregledal na meji preprosto odpeljala sem se. In prav zato me zanima, kaj se je Belgija naučila iz eh, teh izkušenj. Kako, je, kako so ti teroristi ostali neopaženi? Kako se je Abdeslam lahko skrival v Molenbeku več mesecev? Pa še eno vprašanje. Kako lahko zagotovite varnost vaših državljanov, če pa ne prepoznate, da je islam dejstvo, da, to, da do tega prihaja. Tako sedaj pa vprašanje poslancev, gospod Mišel, izvolite. Euh, Hvala predsedojoči, gospoda ministra. Najprej je treba res pozdraviti vajeno prisotnost tukaj. Lepo bi bilo, če bi povabili tudi francoske ministre po napadih v Parizu. No, ampak tu ste zdaj. Daj pravzaprav sta gospoda ministra predmet pozitivne diskriminacije. Eh, dobro je, da sta pač v Bruslju. Skratka, upam, da bomo lahko govorili tudi z drugimi ministri, ne le z belgijskimi ministri, ki so pač tukaj v Bruslju, ampak vsekakor lepo, da sta tukaj in mislim, da gre za dobro pobudo. Škoda pravzaprav, da sta prišla tako hitro. Odbor v parlamentu bo zagotovo še marsikaj razjasnil in bi morda lahko dodal še nekatere bolj podrobne elemente, ki jih v tem trenutku nista mogla podati, glede na to, da odbor, preiskovalni odbor, še ni začel, oziroma začel je z delom, ampak še ni prinesel nekih konkretnih priporočil oziroma pojasnil. Skratka, sem zelo vesel, ko slišim, da Torej, veseli smo vsi, da, je, da je PNR končno bil izglasovan oziroma direktiva po dolgem času, izjemno dolgem času in eh, naj bi zdaj bil bolj učinkovit, kar se tiče teh informacij. Nam pa vam povem, da sem po vsem za, da zagovarjam en sam skupni PNR in ne povezovanje 28. Namreč samodejna izmenjava bi seveda eh, bila učinkovita tu pa je pogoj, da se osredotočimo z delom na ustrezna merila eh, ogroženosti oziroma suma. Ali ne menite, da bi se končno morali med evropskimi državami strinjati o skupnih parametrih, o skupnih kriterijih za to, da bomo eh, problematične, sumljive situacije dosledno lahko prepoznavali. To bi bilo izjemno pomembno. Gospod Gens, zelo na hitro, ker ste povedali, da si želite boriti proti radikalizaciji, še posebej zato, da ne bi prihajalo do nekih amalgamov, ampak gre namreč za izjemno pomembne amalgame, kot temu rečemo, ki so povsem nasprotni evropskim vrednotam. Torej, tu je treba res biti pazljiv in zato pozdravljam vaš, vaše, vaše prizadevanja na tem področju. Namreč, ko govorimo o islamskem, evropskem islamu, namreč eh, vs, katerakoli eh, religija, ki postavlja pod vprašaj naše vrednote in tako naprej, je problematična, je nevarna. Ne gre samo za islam vsaka religija, ki postavlja pod vprašaj pravno državo, je nekaj, kar moramo zavrniti. In gospod Genc, ali lahko nekaj več poveste o usmeritvi vaše politike? Vem, eh, da ste tu zelo prizadevni, torej nekaj več o tem, kar, za kar si boste prizadevali. Hvala lepa. Okay, Spoštovani kolegi, prosim vas, da ste disciplinirani in se držite časovne omejitve minuto ali dve, to bi bilo dovolj, tako da bo gospod Žambon lahko odgovarjal. Gospa eh, Simpel, izvolite. The... Najlepša hvala, predsedujoči. Za začetek bi se rada zahvalila obema ministroma, da sta danes prisotna na našem sestanku. Pri vsej negotovosti po teh napadih je bila moja reakcija popolnoma drugačna. 22. marca nisem sedla v avto in se odpeljala domov. Ostala sem v Bruslju in to čisto zavedno. Podobno kot eh, drugi prebivalci Bruslja, ki nimajo priložnosti za to, da bi kam pobegnili, sem tudi jaz ušla, eh, šla v center Bruslja, ker sem želela videti, kaj se tam dogaja. Spoštujem prebivalce Belgije, prebivalce Bruslja, ki so bili zelo negotovi in prestrašeni, ampak vseeno so si prisvojili svoje mesto nazaj. Dejansko so si drznili iti v javne prostore, v center mesta in mislim, da je bil to resnično hvale vreden odziv. Odziv, ki ga pogosto pogrešamo pri politikih, namreč eh, nekateri menijo, da potrebujemo vedno več in več ukrepov, predvsem restriktivnih ukrepov. Politiki menijo, da bo to pripeljalo do več varnosti, ampak eh, povedati moramo zelo jasno, ne glede na to, kakšne ukrepe sprejmemo. Res je, da moramo pregledati naše varnostne ukrepe, ampak absolutne varnosti s tem ne bomo dosegli. Ne glede na to, ali je ta napad bil namenjen na, za Francijo, pa se je potem zgodil v Belgiji, to sploh ni važno. Tudi ne razumem kritike, ki smo jo slišali eh, do Belgije. Namreč eh, podobno kritiko bi lahko izrazili tudi za druge države članice v Evropi. Te države trenutno pač niso tarča kritik, zato ker se tam niso dogodili napadi. Drugače pa bi bilo verjetno podobno pa še nekaj glede varnostne politike. Tisti, ki si ogledate teroristične skupine v preteklosti in v sedanjosti, boste videli, da vedno obstajajo politične in socialne okoliščine, ki vzpodbujajo terorizem. Konec terorističnih napadov pa je ponavadi povezan z spremenjenimi pogoji v socialni, uh, socialnem okolju, v politiki in tako naprej. Tega pa danes nismo slišali, naprimer. No, pa še eno konkretno vprašanje. Gospod Žambon je govoril o 400 milijonih evrov, ki so sedaj na voljo za varnost. Zanima me, kako ste razdelili uh, ta sredstva. Koliko tega denarja gre za restriktivne ukrepe, za zbiranje podatkov, za nadzor? Koliko ukrepov pa je namenjenih deradikalizaciji in preventivnim ukrepom? Preprečevanje je izjemno pomemben del politik, v nasprotnem primeru bo vedno več radikaliziranih ljudi. Podprla bi tudi to, kar je povedal gospod Mišel, namreč eh, zbiranje podatkov ni koristno, če bo vsaka država zbirala lastne podatke na popolnoma druge kriterije. Potem bomo vsi dobili drugačne rezultate, imeli bomo različne kriterije in v tem primeru rezultati niso primerljivi in jih ne moremo izmenjevati. Hvala. Spoštovani kolegi, ne bomo imeli časa za odgovore obeh ministrov. Žal mi je za zadnje tri govorce, ampak eh, prosim vas, če vprašate svoje vprašanje v eni minuti. Eh, kolegica, Predala sem svoj čas govora za naslednjega kolega. Gospod Beri, izvolite. Uh, uh, Najlepša hvala. Ja, bom čisto kratek. Hvala, da ste uh, prišli, gospa, oba ministra, ki sta se nam danes pridružila. Slišali smo različne vprašanja o tem, kako bi lahko preprečili te napadke, napade, kaj bi morali storiti za to, da jih preprečimo. Odgovor na to smo že slišali, namreč eh, odgovor na to ni, da zapremo meje v celoti, to bi bilo popolnoma brezpredmetno. Pomembno je, da imamo več preventivnih ukrepov in eh, izboljšamo izmenjevanje informacij. Gospa Sibel je dobro povedala in v celoti se strinjam z njo, namreč absolutne varnosti ne moremo doseči. Seveda pa se lahko potrudimo in storimo vse, da preprečimo podobne dogodke. Še enkrat bom ponovil, potrebujemo boljše in bolj učinkovito izmenjevanje informacij. Dobro ste povedali, takšen eh, evropski FBI, če mu tako rečemo, bi bil idealen, ampak to je težko uresničiti. Res je, da mora biti to naš končni cilj, ampak danes bi bilo dobro, da se osredotočimo na tiste države, ki želijo tukaj napredovati. Gospod Kerkhofen, koordinator za varnost, je dejal, da bi bilo dobro ustvariti nekakšno koalicijo voljnih z tistimi državami, ki si želijo izboljšati situacijo na tem področju in nadaljevati v tej smeri. Torej, vprašanje za ministra. Zanima me, ali želite in ali ste pripravljeni prevzeti inicijativo in ustvariti takšen projekt z petimi ali šestimi vladami, s katerimi bi lahko skupaj sodelovali in si izmenjevali obveščevalne informacije, naprimer, pa tudi varnostne informacije. To bi lahko potekalo na zelo eh, učinkovit in dober način in na tak način bi lahko začeli izgraditi nekakšno osnovo eh, Evropske obveščevalne službe. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Vajkmas, izvolite. Eh, hvala lepa, predsedujoči, in eh, hvala obima belgijskima kolegoma, ki sta podala pojasnila. Oba sta povedala enako. Boj proti terorizmu mora biti vse evropski ali pa ga sploh ne bo. In eh, pomembno je torej, da uskladimo naše ukrepe za boj proti terorizmu. Dobro bi bilo, da tukaj delujemo na evropski ravni. Seveda moramo eh, ravnati tudi bolj na nacionalni ravni, ampak sodelovati moramo. Nekaj konkretnih točk. Vsi liberalci so danes povedali, da si želijo nekakšen evropski FBI. To je pomembno in eh, zagotoviti moramo preskok, zato da se bo kaj takšnega omogočilo. Spoštovani kolega Jambon, Mislim, da moramo zagotoviti naše zunanje meje, nekaj takšnega ste povedali. Ali mi lahko poveste več o približno 80 belgicih, ki so jih že aretirali na tej zunanji meji? Vem, da želite prevzeti vodilno vlogo tukaj in zato bi bilo dobro, da poveste več o tem, kako ravnate s takšnimi osebami. Pa še za konec, kolegica Zem, za menoj je dejala, da je na dan napadov takoj zapustila Bruselj, ker jo je bilo strah. Veliko mojih evropskih kolegov mi je povedalo podobne zgodbe. V Strasburgu sem slišala, da so nekateri dejali celo, da bi morali parlament v celoti preseliti v Strasburg in opustiti Bruselj v celoti. To bi bilo nezaslišano, zato prosim, da sodelujete z vsemi evropskimi državami v v boju proti terorizmu, zato da bo Brusel spet varna prestolnica Evrope, kot je to včasih bilo. Najlepša hvala, kolegi, hvala za ta konstruktiven pristop in dobra vprašanja. Besedo bom kar takoj predal gospodu Jambonu. Hvala lepa predsedujoči in hvala vsem kolegom ter poslancem za vsa ta vprašanja, ki so bila večinoma zelo eh, smiselna. Večinoma se strinjam in eh, dobro bi bilo, da tukaj sodelujemo še naprej. Veliko vprašanj se je nanašalo na PNR in na izmenjavo informacij, tako da bom tukaj splošno govoril, potem pa se bom še individualno posvetil posameznim vprašanjem. Najprej izmenjava informacij. Slišali smo vprašanje glede tega, katere države prispevajo kakšne podatke v. Eh, torej na svetu za notranje zadeve in pravosodje. Smo se prejšnji teden odločili, da bo gospod De Kerhoven enkrat na mesec povzel situacijo. Trenutno poročamo predvsem o informacijah o lastni državi ter o globalnih tveganjih. Ne gre, tem, ne gre za to, da bi radi skazali s prstom na druge, ampak eh, dobro bi bilo, da si dopolnimo podatke, ki jih imamo. Te bodo torej delili ministri od junija naprej na svetu PNZ. Danes torej še nimam informacij o tem, katere države poročajo Evropolu, kakšne informacije jim posredujejo in tako naprej, ampak od junija naprej bomo to vedeli. Ko govorimo o posredovanju informacij Europolu je Belgija na tretjem mestu, takoj za Francijo in Nizozemsko. Na tem področju nam torej gre dobro, storili smo vse, kar je bilo v naši moči. Potem pa, kar se tiče um, tujih borcev, obravnavali smo 611 tujih borcev, ki so se borili v Siriji, tistih, ki so se vrnili ali pa tistih, ki so eh, tam umrli, pa tudi za tiste, vemo, ki se pripravljajo na odhod v Sirijo. To so torej informacije, ki jih imamo, imamo pa tudi informacije o tistih, ki rekrutirajo in o sistemi financiranja za te tuje borce. Torej, kar se tiče finančnih mrež, ki tukaj potekajo in vse te informacije smo posredovali tem točkam, kontaktnim točkam Focal Points. Kar se tiče Evropola, tukaj torej Belgija dobro sodeluje in izmenjuje podatke. Kar se tiče uradnikov za zvezo in eh, ekipe teh uradnikov v Evropolu, Šest držav članic je prispevalo oziroma tja napotilo svojega strokovnjaka, še dve pa to nameravata. E, in uh, Belgija je ena izmed šestih držav, ki so že napotile svojega uradnika k tej skupni ekipi uradnikov za zvezo. Pa še vprašanje glede PNR in glede tega, ali podpiramo izmenjavo podatkov, med eh, bazo podatkov PNR in bazo podatkov o tujih delavcih. Idealno bi bilo, da se lahko vključimo v enotno bazo PNR. Ampak vedeti moramo, da je ideal ena stvar, pa je, resničnost pa je seveda drugačna, tako je pač ponavadi. Nizozemska je tukaj prevzela pobudo in želi v bistvu združiti kar nekaj držav članic, ki bi potem skupaj uporabljale enak sistem PNR. Mislim, da je ta pobuda nizozemske zelo dobra, saj bi na tak način uporabljali enak sistem in to bi bilo bolj enostavno eh, potem kasneje, če bi želeli prehod v enotni sistem. Mi to torej podpiramo in smo se pridružili nizozemski pobudi. Strinjam se torej in podpiram izmenjavo informacij ter tako imenovanih črnih seznamov, tujih borcev, tako da bomo si te informacije izmenjali med posameznimi sistemi PNR. Slišali smo tudi nekaj vprašanj glede tega, da bi sistem razširili ne samo na letalstvo, ampak tudi na mednarodne vlake. V našem projektu je predvideno, da bi imeli vključen v PNR vse načine prevoza, torej ne samo letalski prevoz, ampak tudi mednarodne vlake in celo ladje ter eh, avtobusne sisteme, ki eh, vozijo po čezmejnih poteh. Namreč, eh, če bomo pritisnili na letalski sektor, bodo ti ljudje izbrali drug, drug način potovanja in prav zato moramo pregledati vsa področja. Mislim, da sem tukaj torej eh, odgovoril na vprašanje glede izmenjave podatkov in PNR-ja. Slišali pa smo tudi vprašanje nekoga iz ELS glede tega, ali obstajajo šibke točke naših, naše policije v Bruslju. Res je, v Belgiji imamo politično težavo s tem, tukaj bom iskren in te težave res ni težko rešiti. Po mojem bi bilo tudi boljše, če bi imeli enotno policijo, ampak eh, sedaj pač tako ne gre. Obstaja en koordinator za celoten Brusel, ki je v stalnem kontaktu z šestimi policijskimi eh, okrožji. Torej ne gre za problem komunikacije in operativno vprašanje. Mislim, da če bi imeli enotno policijsko okrožje, to morda sploh ne bi preprečilo teh napadov. Vprašali ste me tudi nekaj glede varnosti na letališču. V tem trenutku imamo zelo stroge varnostne ukrepe na letališču v Zavendemu po mojem mnenju je perimeter tukaj prevelik, ampak eh, odločitev je bila ali imamo takšen sistem ali pa se letališče sploh ne bi odprlo. In to je bila vsekakor boljša od obih možnosti. Ko bomo začeli z delovanjem letališča na polni kapaciteti, bomo verjetno omejili ta perimeter, namreč eh, tako kot je sedaj, to ni dolgoročno izvedljivo. gospa, gospod Lonis, vprašali ste, kako je z načrtom za kanalna območja v Bruslju. Za začetek smo ta načrt pripravili za uh, Molenbeek, sedaj pa smo tukaj vključili osem občin, sedem v Bruslju in Vilvorde. Zato je namenjenih 40 milijonov evrov in ta načrt za kanalsko območje ima dve osi, administrativno os in policijsko os administrativna upravna os je namenjena temu, da bolj učinkovito delujemo eh, predvsem v Molenbeku, tako da bodo vsi ljudje, ki tam živijo, dejansko registrirani. Druga os pa je policijska. Tukaj želimo bolj strogo slediti tem tujim borcem, namreč eh, želimo dodatne policijske sile kar 60 dodatnih policajev bo delovalo v teh problematskih območjih. Trenutno imamo torej eh, to silo povečano za 300 oseb. Želimo preprečiti tudi stranske dejavnosti teroristov, naprimer eh, trgovino z drogami, ponarejanje dokumentov, trgovanje z orožjem, tudi to je namreč težava. Torej, dodatni policijski ukrepi bodo tukaj upeljani, na tak način želimo preprečiti črno ekonomijo in teroristične dejavnosti. Najti želimo vire financiranja za terorizem in jih preprečiti. Vprašanje je, ali eh, lahko tukaj najdemo to jedrno celico in kjer bi, da bi potem imeli nekakšno skupino, kjer lahko delujemo. Ja, takšna skupina že obstaja, torej gre za skupino G11. Gre za 11 držav, v katerih so tuji borci največji problem. V drugih državah teh tuji borcev pač ni oziroma jih je manj. Prav zato smo se tudi združili v skupini G11, kjer sedaj sodelujemo v boju proti tujim borcem. Tako pa še vprašanje glede Frontexa, gospa Valkmans. Vprašali ste glede profilov, namreč eh, tam bomo povečali osebje na 80 specialistov, ki lahko izvajajo eh, nadzor na mejnem prehodu. Tukaj seveda potrebujemo nekakšne dodatne kvalifikacije za izvajanje teh dejavnosti. Če sem prav razumel, ste vprašali, ali smo vse potrebno storili po atentatih. Ja, torej, kar se Verveja tiče, je bilo to pred napadi. Govorimo o januarju 2015. Torej, bila je ta akcija v Verveju, to se je, eh, torej, preprečen je bil tam napad. bili smo pa. Torej, vsi so nam rekli, vsi veleposlaniki so nam rekli, odlični ste, dobri ste, ampak gre pa tu za iste službe, ki so po. Eh, torej, v enem trenutku smo bili heroji, v drugem trenutku pa eh, nismo naredili nič. Torej, tu se nikako ne morem strinjati s tem, da ni bilo storjeno vse, kar je bilo potrebno eh, pred. Eh, Eh, eh, napadi tukaj. Mislim, da gre za izjemne profesionalce, tako pri obveščevalcih, tako pri policiji, ampak naši nasprotniki pa so tudi profesionalci, izjemno dobro so usposobljeni, zelo dobro jih usposobijo v Siriji, Siriji in so pravi stroji za boj in zelo dobro poznajo stvari, izmenjujejo se informacije in tako naprej, eh, torej na različne načine, po različnih kanalih, prek interneta. Skratka, tu delamo profesionalci proti profesionalcem. Rekli ste, zakaj se temu ni bilo mogoče izogniti. Lahko vam povem, sto odstotnega jamstva varnosti ni. Nihče vam ne more tega garantirati. Tega ne moremo mi. Lahko pa storimo vse, kar lahko, da preprečimo oziroma da se izognemo napadom. In tukaj vam lahko potrdim, da pri nas vse službe, policija, obveščevalci, preiskovalci delajo dan in noč, 24 ur na dan, zato da bi storili vse, kar lahko človeško možno storimo, da bi stvari. Eh, eh, obvladanje. Ampak seveda tveganje, pa, tveganje nič pa ne obstaja. Ne obstaja več ali pa najbrž tudi nikoli ni obstajalo. Predsedujoči, mislim, da sem. Eh, ja, pravzaprav samo še vprašanje o islamu. Tisočkrat sem že povedal, najhuje, kar lahko naredimo, je da bi iz islama naredili sovražnika. To je najhujša stvar, največja napaka. Imamo 600-700 tisoč muslimanov samo v Belgiji in velika večina teh ljudi se strinja in podpira, deli naše vrednote. In da bi iz vseh teh ljudi naredili sovražnika, potem bi bila to resnično velika teživa. Treba je ugotoviti, kdo so teroristi, kdo jih podpira, katera omrežja jih podpirajo s temi se moramo ukvarjati, vse druge muslimane pa moramo pridobiti na svojo stran in ne delati proti njim. Še nekaj minut, potem nas bo minist, gospod Emon nas bo moral zapustiti. Gospod Heinz, samo za začetek gospod Jambon je eh, omenil uh, sestanke in gospod Mišel se je tudi o tem uh, izrazil. Seveda, kontekst tukaj je jasen, ampak tudi z drugimi ministri se bomo pogovarjali, gospod Mišel. Ampak uh, tu pa eno vprašanje z moje strani. Namreč v zvezi z tem, kar svet po vseh teh sestankih izvaja in ali je tu kakšna dodana vrednost. Uh, Namreč eh, ljudje govorijo o evropskem FBI-ju, eh, FBI-ju in tako naprej. Ampak dobro bi bilo pa, če bi samo svet dosegal nekaj osnovne izmenjava, izmenjave informacij. Nekatere stvari tukaj se še vedno ne izvajajo, kar se tiče izmenjave, izmenjave podatkov. Torej, po vašem mnenju, eh, ali lahko, zdaj ko boste odgovarjali, kaj menite, da manjka, ali ko lahko poveste, kaj še manjka tukaj eh, stališča sveta, tistega, kar počne svet. Namreč tudi mi si želimo tukaj, naša vloga je, da preverimo, kako svet deluje in kako komisija se odziva. To je zelo pomembno. Zagotovo si želimo, da bi ujeli teroriste. Potem pa še, kar se tiče radikalizacije, kolegi so o tem že govorili, namreč. Kar se tiče protiradikalizacije, tu imamo nekaj težav, ampak ukrepi, kateri, ki so jih poduzele nekatere večina države, so pravzaprav zelo osnovni, zelo preprosti. Združeno kraljestvo, naprimer, ima nekatere nove ukrepe, ki pa niso učinkoviti. In tu bi vas vprašal, ali, se, izme, ali prihaja tudi do izmenjave najboljših praks, kajti preventiva je tukaj bistvena in ljudje se morajo o tem pogovarjati. Pogovarjamo se o džihadistih, o radikalizaciji doma. To so bistvene zadeve. E, tu ne gre le za Belgijo, gre tudi za druge države članice Evropske unije. Much, uh, Hvala predsedujoči naj najprej odgovorim. Namreč včasih retorično slišimo vprašanja eh, člana iz tega odbora. Prvič, kar se tiče izmenjave informacij med obveščevalnimi službami. Ja, in policijskimi silami sam sem pravzaprav pristojen samo za obveščevalni del, no, ampak delamo bistveno več, kot da bi le sodelovali v okviru Europola, ampak to ni zadeva Evropske unije. Bernski klub, ki obstaja v zvezi z obveščevalnimi službami že nekaj časa, ima delovno skupino za protiteroristični boj in kolikor vem, in upam, da ne bom pre povedal preveč, mislim, da tam obstajata dva seznama, ki sta zelo pomembna, dva seznama teroristov v evropskem okviru, ki informacije o teh seznamih se izmenjujejo, da ne boste mislili, da družbe ne sodelujejo. Isto velja tudi za SIS, ampak to je pa stvar notranjih zadev. Skratka, veliko informacij se izmenjuje, ampak gospod predsedujoči je vprašal vsake toliko časa in to pa je škoda, seveda potrebujemo neko krizo, da ugotovimo, kakšne so naše obveznosti na mednarodni ravni. Naprimer, da dajemo informacije Europolu. To je ena od zadev, za katero smo že zdavnaj povedali, da smo mi zelo dobri, ampak vse države pa tega ne počnejo. In svet je seveda odgovoren, to imate prav, oziroma pristojnosti imajo tukaj tako svet kot komisija kot parlament. In zato naj pridem tukaj do, drugega, do druge zadeve, ki jo želimo omeniti. ki je morda ravno tako pomembna kot prva, namreč vedno, ko govorimo o zadrževanju podatkov, PNR-ju, opredelitvi terorizma. Kot Belgici, ne bom govoril tukaj za svet, ampak kot Belgici tukaj ne, se ne čutimo pravite, ali smo odgovorni za Evropo. Seveda, vsi smo odgovorni za Evropo, Evropo ampak kot velikici se, se nam zdi, da, nis, da nam ni, marsikaj ni v pomoč, kar se tiče zadrževanja podatkov. Niti komisija, niti svet, luksemburško predsedstvo, nizozemsko predsedstvo je reklo, komisija je rekla ne. In parlament tukaj ni sprejel nikakršne ponudbe. Torej, Belgija je to storila sama, kar se tiče zadrževanja oziroma ohrambe hra, podatkov torej govorimo o hrambi podatkov. In zelo dolgo je trajalo, da smo prišli do nekega rezultata. In mislim, da to ni le stvar sveta, da to ni le problem sveta. In tu naj nekaj povem. Sam prihajam iz, prav tako iz Evropske ljudske stranke. Zasebnost je zelo pomembno vprašanje imamo zelo močno zakonodajo na tem področju v Belgiji. Kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno. Pridobivanje podatkov v zvezi s konkretnimi osebami, skoraj vedno je tu potrebna odločba sodnika. Ampak lepo vas prosim, ne pretiravajmo v zvezi z zasebnostjo, če gre pa za našo varnost, kajti stvari so potem prezapletene in to smo zdaj videli. In še enkrat ko govorimo o hrambi podatkov, o PNR-ju, izjemno dolgo je trajalo, pa še nismo na koncu poti. Tretja zadeva, o kateri želim spregovoriti. To bom povedal po francosko. Slišal sem vprašanje, kaj se je zgodilo, zakaj stvari niso delovale. Gospa Ferrara je to rekla. Gospa Ferrara, nisem jaz tisti, ki vam mora odgovoriti na to vprašanje, kajti gre za vprašanje parlamentarnega odbora, belgijskega parlamentarnega odbora, ampak ne vendarle. Ne vam povem tole. Morda bo spet nekoliko retorično, ampak zagotovo ste predvsem mlajši od mene, ampak sam sem polovico eh, svojih eh, počitnic preživel v Italiji, čeprav so tam bile rdeče brigade. Ne vem, kako je z Washingtonom, ko je na Pentagon padlo letalo, ali pa New York, ko sta se sesula dvojčka, ali so ljudje rekli, a gremo iz New Yorka, zbežimo od tukaj, zelo nevarno je. Morda tu ni bilo nobenih težav, nasprotno, zelo veliko delamo na tem, na tem, zelo smo tudi samokritični in kar se tiče nekaterih drugih držav, bi rekel, da smo morda celo preveč samokritični. Ampak vendarle. Ne pretiravajte, bi vam rekel. Ni prav, to ni razumno. Če človek, če neka oseba pride z vojaškim orožjem v katerem koli trenutku, v katerem koli evropskem mestu, bomo imeli težave, ki jih ne moremo stotstotno predvideti. To veste tudi sami. In zato mi ni všeč, ko je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 In če ste zbežali iz Belgije tisti dan, kot nekateri drugi kolegi tukaj v dvorani, seveda do tega imate pravico. Sam sem bil v kriznem centru in kar sem slišal tam je bilo, da poskušamo nadzorovati tudi francosko-belgijske meje skupaj z sodelovanjem eh, carinikov, policistov, morda jih niste videli, to je povsem možno, ampak tudi mi imamo precej več meja za majhno državo, kar se tiče eh, kilometrov, kot kakšna druga država, čeprav smo majhna država. No in pa končno, eh, gospod Mišel je omenil islam. Tu se strinjam s tem, kar je gospedo, eh, povedal gospod Jambon. Na noben način ne smemo problematizirati stvari, ki jih ni treba problematizirati. In to zdaj tega se zavedamo vsi v Evropi in oprostite, če to ponavljam, ampak kmali bomo, kmalo bomo imeli več prakticirajočih muslimanske vere kot katoliške vere ali protestantske vere. Ne le zato, ker je preveč muslimanov, ampak zato, ker mi sami premalo hodimo v crkv. In Evropa se mora tega zavedeti. To je stvarnost. potem eh, pravi, vedno pravim, da imamo izvršno oblast, muslimansko izvršno oblast, eh, muslimani nimajo takšne hierarhije kot kakšne druge religije, torej eh, tu imamo po kraljevi odredbi urejene te zadeve v tej državi in če bi, če bi isto veljalo za vse kristjane, bi bilo zelo težko, ker imamo več usmeritev, da ne rečem, frakcij kristijanov. Torej, tu ne gre le za vprašanja egzegeze Korana, tu ne gre le za to. Eh, muslimani se razlikujejo tudi, kar se tiče izvora, etničnega izvora. In tu sta dve težavi v naši državi, v Belgiji. Namreč eno so uh, uh, tisti, ki izvirajo iz Magreba, imamo odlične odnose recimo z Marokom, ampak hkrati je jasno, da je ta da so ti, da so Maročani bolj naklonjeni radikalizaciji kot Turki, pa tudi s Turki imamo težave. Oziroma, eh, kar se tiče radikalizacije, s Turki nimamo eh, velikih težav, so pravi zgled. Ampak bilo je rečeno, da mora kraljevi odlok in to smo eh, tudi naredili. Torej, turški dianet nam je rekel, da torej, pritožili so se na državni svet, Turki. To je izjemno in to so problemi, ki jih vsi, ki, so, ki se tičejo vseh nas, kar se tiče izvora uh, nekaterih držav, držav izvora, ki nadzorujejo diasporo, hkrati pa imajo drugačna, drugačne poglede kot mi. Toliko z moje strani, gospod predsedujoči. Toliko sem želel povedati sam svoje strani na vaše in se odzvati na vaše vprašanje. Um, Hvala lepa. Kar se tiče PNR-ja, PN, PNR-ja, glasovali smo o tem in zaradi enega zakonodajnega, za, za, si ne želim več tukaj, zaradi enega zakonodajnega predloga, ki je prišel strani sveta, si ne želim več tukaj nič poslušati o tem. veliko teh stvari bo zagotovo pomagalo tudi Belgiji. Težava s svetom je, da po vsakem sestanku z vlado ne, v resnici ne izvaja tistega, kar potrebujemo. Eh, stvari bi morale biti bolj transparentne, eh, oziroma kritika tukaj z naše strani je bila transparentna, to sem želel povedati, ko sem govoril o svetu in o vladi. ne bi želel komentirati o islamu. Ampak, ko govorimo o protiradikalizaciji, mislim, da je to pomembno, ampak eh, naj vam povem, da vam ni treba ostati tukaj. Na, torej, najlepša hvala, ker sta prišla sem, da sta govorila ne le o belgijskem stališču, tudi o Evropski uniji oziroma o zadevah, ki se tiče Evropske unije. Torej, najlepša hvala, ker pomagata pri naših naporih na področju varnostne politike in hvala gospe, eh, kolegi za konstruktivno razpravo. colleagues, uh, if you're leaving, leave quietly. We're going to move straight to point. Zdaj bomo šli takoj na četrto točko dnevnega reda in kar nekaj kolegov tukaj že čaka, da se bodo izjasnili o tem. Zato na predstavitev sporočila komisije o izvajanju Evropske agende za varnost, za boj proti terorizmu in utiranje poti učinkoviti in resnični varnostni uniji. Hey, this next topic is very much linked to Ta tema je seveda povezana z razpravo, ki smo ji bili priča zdaj, namreč sporočilo komisije je bilo sprejeto prejšnjo sredo o utiranju poti k varnostni uniji, o agendi za varnost. Gospod Sreka je tukaj z nami, ki bo predstavil to sporočilo poslancem, potem pa bomo seveda bo na voljo za vaša vprašanja. Hvala vsem članom odbora, ki ostajate z nami. Gospod Sreka, hvala, ker ste z nami. Izvolite, beseda je vaša. Much, hvala, predsedojoči. Spoštovani poslanci, dober dan. Hvala, da ste nam dali možnost, da predstavimo to pomembno sporočilo le nekaj dni potem, ko je bilo sprejeto. Njegov namen eh, je označitev zaznamovanje prvega leta po sprejemu Evropske agende za varnost, ki je bila sprejeta natanko pred enim letom in ki je ponudila okvir za boljše delovanje na področju varnosti, tudi kar se tiče terorizma, torej teme, o kateri smo se pravkar pogovarjali, ki je ena od treh prednostnih nalog agende poleg organiziranega kriminala in eh, kibernetskega kriminala. Eh, sporočilo ima tri dele. Prvič, eno leto po predstavitvi agende, smo želeli ugotoviti, kako je z napredkom na tem področju, še posebej, kar se tiče protiterorističnega boja. Drugič, želeli smo ugotoviti, ali obstajajo kakšne težave pri izvajanju in vem, da je to za vas zelo pomembno in pomembno je tudi za komisijo. In tretjič, želeli smo poudariti zadeve, ki se nam zdijo stališča komisije pomembne kratkoročno, seveda predvsem, kar se tiče radikalizacije. Torej, dejavnosti, ki morajo uporabiti obstoječa orodja, zato da bomo prišli do nekega novega sodelovanja med operativnimi službami, ki so pristojne za boj proti terorizmu. In končno, pa morda še najbolj pomembno, sporočilo prinaša tudi novo, močno sporočilo, namreč, da morajo Evropska unija in države članici iti onkraj zgolj koncepta sodelovanja za zaščito eh, domače notranje varnosti, namreč grožnja terorizma je grožnja varnosti v Evropski uniji. Zato moramo iti proti kolektivni varnosti Evropske unije. Evropske unije kot celote in ko se pogovarjamo o tem najbolj, najresnejšem, o naj, najtežjih, najhujših kriminalnih dejanjih, je tukaj varnost posamezne države članice v resnici povezana z varnostjo celotne Evropske unije. Seveda države članice imajo odgovornost eh, same za varnost, hkrati pa se ne morejo z tovrstnimi tveganji, z tovrstnimi grožnjami uh, ukvarjati same. Zato je evropska raven zelo pomembna, tu potrebujemo ustrezna orodja, ustrezno infrastrukturo in seveda ustrezno okolje, v katerem bodo lahko nacionalni organi skupaj delovali, da bi vsi prevzeli svoj del pristojnosti in odgovornosti za boj proti terorizmu. To, to je predsednik Juncker tudi povedal, ko je govoril na plenarnem zasedanju in zagovarjal učinkovito varnostno unijo, v kateri bodo pravice in uh, uh, uh, torej, državljani ustrezno zaščiteni. Uh, Pohiteli smo z izvajanjem agende od lanskega leta, kar nekaj predlogov ste že omenili tudi, eh, eh, s katerimi se ukvarja ta eh, odbor, direktiva o boju proti terorizmu, ECRIS in tako naprej, potem financiranje, orožje, eksplozivi in tako naprej. Poglejmo, kako je s tem. Naj se tu osredotočim na sporočilo, ki vam ga predstavljamo, naj se tu osredotočim na štiri zadeve, ki kažejo, kaj je za nas bistveno. Prvič gre za izvajanje. Omenili ste že to vprašanje v svojih v svoji napovedi. Napovedi v zadnjem letu je bilo sprejetih kar nekaj pobud v boju proti terorizmu, proti radikalizaciji in nova orodja tukaj oblikujejo sistem ki pa se ne izvaja vedno posem učinkovito. In zato je tu treba narediti vse, da bomo dejansko začeli izvajati te zadeve, da bo komisija uporabila svojo moč, pogodbe tudi, da zagotovi ustrezno izvajanje teh, te zakonodaje strani držav članic. Kar se tiče, drugič, kar se tiče eh, situacije, ta se je spremenila. Teroristi, ki so danes znani v eni državi, ne smejo imeti možnosti, da bi bili spregledani v neki drugi državi. Uh, In eh, agenda za varnost eh, tukaj prinaša izboljšanje izmenjave podatkov informacij. Ampak kot smo že ugotavljali, zdaj malo prej je potrebno več naporov tukaj, da bo prišlo do interoperabilnosti, do medsebojnih povezav med različnimi sistemi. Tretjič, skupna ocena tveganja oziroma grožnje. Če želimo tukaj uspešno sodelovati, moramo najprej priti do skupnega razumevanja, kakšne so te grožnje. Fragmentirana podoba tukaj ne omogoča skupnega koordiniranega odziva. Europol je tukaj že veliko naredil, eh, obveščevalni centri so tukaj veliko tudi storili, ampak vsi se opirajo na različne informacije in proizvajajo različne analize. Skratka, te ekspertize moramo povezati in to ravno sporočilo tudi predlaga, da bi prišli do skupne ocene terorizma, to je vse to, kar prihaja strani Europola, ICTC-ja in Incenta, torej vse te stvari treba povezati. In četrtič, orožje in eksplozivi, vem, da se s tem veliko ukvarjate, dostop do predhodnih sestavin, do detonatorjev, do streljnega orožja moramo preprečiti in novi standardi so začeli veljati 8. aprila in to, tega smo zelo veseli. Tu imamo, tu imamo nekaj predlogov tudi, kar se tiče nadzora nad posedovanjem in nad dostopom do orožja eh, in za nas je to prednostna naloga, hkrati pa to ni dovolj. Ugotovili smo tudi, kakšne so težave, velike težave pri izvajanju tako, torej, e, e, e, uredbe o predhodnih sestavinah, ki izhaja iz leta 2013. Zdaj to ocenjujemo in razmišljamo o prenovi te uredbe. Potem pa, če grem še naprej na druge razsežnosti, grožen, potem pa bom zaključil, gospod predsedujoči, z omembo tega, da je po našem mnenju da je varnost ena največjih skrbi državljanov in da je treba dejansko pogledati, kako je z varnostjo kot deljeno skupno odgovornostjo in pristojnosti. Vsi eh, akteri morajo tukaj odigrati svojo ulogo, seveda v okviru svojih kompetenc, ampak zato, da zagotovimo varnost vseh naših državljanov in zato, da se odzovemo na različne grožnje. Zato morajo organi pregona na evropski ravni ustrezno sodelovati, bolje sodelovati Eh, kajti to je edini način, da se bomo grožnjam skupaj in učinkovito odprli, uprli. Hvala. Um, hvala, Luigi. Dejansko je bilo sporočilo objavljeno prejšnjo sredo, prinaša zelo pomembna sporočila. Ne vem pa, ali ste že lahko zadevo prebrali podrobno, torej najlepša hvala za tale povzetek ki kaže tudi to, kako pomembno je to sporočilo v tem trenutku, tudi kar se tiče nekaterih spornih oziroma kontroverznih zadev. Hvala vsem, ki ste zdaj tukaj. Hvala, ker ste nam predstavili torej, sporočilo. E, izvolite vprašanje v zvezi z zastrelim orožjem. Uh, Hvala, predsedujoči. Ja, v sporočilu je kar nekaj dobrih stvari, ampak najprej, kar se tiče akcijskega načrta o streljem orožju in eksplozivih, namreč predlagana nova direktiva o tem področju eh, je v razpravi, tako v odboru kot v eh, Evropi nasplošno. splošno jasno nam je postalo zdaj, da številni ukrepi iz komisijnega predloga v resnici nimajo nič opraviti z terorizmom ali pa celo nasplošno z eh, streljnim orožjem, ampak z neko ideološkim križarskim na, na pohodom proti lastništvu orožja. Eh, treba je vedeti, da so teroristi uporabljali samo nezakonito orožje in številni med nami številni med nami se zdi, da, se zdi, eh, se zdi, da želijo države članice kaznovati zakonite lastnike orožja za to, da bi se borili proti zadevam, ki so tukaj seveda problematične. Hkrati je očitno, da komisija na ciničen način skuša izkoristiti po pariško paniko in eh, skuša tukaj izpeljati neke čisto politične zadeve, kar ni skladno z dobrimi nameni Evropske eh, unije na tem področju. To ni pravi način. To vam želim sporočiti. Brki, Brki. Hvala lepa. Res um, ni bilo uh, lahko prebrati vseh dokumentov, ki smo jih prejeli in se spustiti vse podrobnosti treba je. In morda to, da hitimo z ukrepi, ni vedno najboljši način, če želimo doseči dobre rezultate. E, ministri za pravosodje so dejali sledeče, ko govorimo o novih varnostnih ukrepih, ne bi smeli preveč podarjati varstva podatkov in pa zaščite zasebnosti, ampak mislim, da lahko rečemo tudi obratno ko uh, se borimo za uh, zasebnost, ne bi smeli iti predaleč z varnostnimi ukrepi in pa z tem, da nadziramo prav vse. Nekoliko me skrbi to, o čem govorimo, kajti po napadih smo dobili na mizo številne nove uh, predloge. In moje vprašanje je sledeče dni, da se bodo vsi ti ukrepi izvajali, potem pa pride do novega napada. O čem še bomo razmišljali? O kakšnem dodatnem nadzoru naših državljanov bomo še razmišljali? In sedaj me skrbi to, da govorimo o številnih novih ukrepih. Ampak hkrati slišimo, da to, kar imamo na mizi, eh, ni predmet pravilnega izvajanja. In morda nekaj teh novih ukrepov ne bo potrebnih, oziroma ne bi bili potrebni, če bi izvajali samo to, kar imamo že na mizi. In bojim se, da gremo nekoliko predaleč. Kar se tiče evropskega FBI-ja, bi imela čisto preprosto vprašanje. Kolikor sem sama razumela do sedaj, je FBI eh, več ali manj politična organizacija. Sedaj pa smo to pomešali z drugimi stvarmi in pravimo, da je to tajna službe, da bi tajne službe morale sodelovati med seboj. Kaj so to sedaj tajne službe, evropske tajne službe ali je to evropska policijska organizacija oziroma politična organizacija? In karkoli že to je, Kako ne imamo operacijski evropski FBI, ne da bi imeli EU, skupna evropske predpise glede vprašanja, kaj policija sme početi, česa ne sme početi, kakšne pravice uživajo osumljenci ali obdolženci. Torej, nimamo niti skupnih dogovorov o uh, tem in da sedaj govorimo o skupni evropski uh, policiji, se mi zdi nekoliko preskote, kajti nimamo še prvega dela rešenega. Kar se tiče izmenjave informacij, pa bi se rada navizala na sledeče dejstvo. Nima smisla, da ena država članica pošilja določene informacije v drugo lahko in, in druga lahko vzame, kar želi. Potrebna je interpretacija podatkov. strokovnjaki iz držav članic bi se morali srečati in pogovarjati o tem, kako je treba interpretirati podatke. In to je bolj pomembno, kot pa uh, inform eh, izmenjava informacij. Kajti posledice bi bile napačne in sicer bi morda uh, povsem nedolžni utrpeli posledice. Hvala lepa. Pride nam besedo Catherine. Bi rad povedal, nekaj tistim, ki nas spremljate na spletu. Eh, v tem sporočilu ni nobenih referenc na Evropski PNR. A kolegica je to pač omenila, ker jo je to zmotilo. To pa se sicer pojavlja v vsaki razpravi. In v zvezi s tem so povezana res resna vprašanja. Torej, naj opozorim poslušalce, da to ni del tega sporočila. No. Katrina, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se predstavniku komisije za to predstavitev. Danes popovdne smo slišali številne reči o zelo kompleksnih temah, kot je naprimer mednarodni terorizem. E, prizadevamo si za najprimernejše ukrepe, tako zakonodajne kot varnostne ukrepe in pa za izmenjavo informacij, ki, je, e, ki ima poglavitni e, pomen. Želimo tudi koordinirati pravosodne sisteme, policijske sisteme in pa sisteme pregona ampak mislim, da je to še en pomemben vidik in sicer pre prečevanje in sicer iz nekega drugega vidika. Prvič, tako da se izognemo marginalizaciji. Ljudje so eh, bolj dojemljivi za radikalizacijo, če so uh, marginalizirani. Uh, in uh, sporočila radikalizacije ljudi v takšnem položaju hitreje zavedajo. O tem nismo dovolj govorili, ampak na to bi morali biti pozorni. Morali bi govoriti o tem, kako bi se lahko izognili radikalizaciji zlasti v zaporih. Ampak imela bi vprašanje v zvezi z nečim drugim. In to je še nekaj, o čemer nismo dovolj govorili. Uh, kako bi lahko eh, ukrepali na spletu. Vemo, da se splet uporablja za rekrutacijo, za usposabljanje, za poučevanje ljudi o tem, kako eh, naj zgradijo eksplozive. V sporočilu je omenjeno, da bomo imeli skupno platformo, zato da bi opredelili, kateri je najprimernejši sistem poleg Europola, da bi odstranili ali pa blokirali to vrstne spletne strani. Z drugimi besedami, te spletne strani je treba odpraviti zato, da bi se lahko borili proti terorizmu. Torej, prosim, povejte nam več podrobnosti v zvezi s tem. kajti želela bi razumeti to. Eh, seveda pa moramo imeti pred očmi to, da imajo ljudje previsoko dostopa do teh informacij. Kako bomo sodelovali z industrijo, zato da bi našli način, kako bomo ukrepali, da bomo dovolili svobodo izražanja na spletu? hkrati pa, da bomo uh, na spletu še vedno nadzirali teroriste. Hvala lepa. Hvala lepa. Dovolite, da nekaj dodam. Naj se navežem na to, kar je omenila gospa Sipel, namreč na izvajanje. Če si pogledate. Uh, uh, to sporočilo, potem vidite, da imamo 15 a, zakonodajnih a, aktov, ki so tukaj navedeni. Moje vprašanje je sledeče. Ko govorite o izvajanju, govorite o dveh stvarih, oziroma komisija govori o dveh stvarih. Eno je izvajanje obstoječe zakonodaje in a, e, pomembno je, da imamo več zakonodaje. Torej, imamo že obstoječo zakonodajo, zanima me, ali deluje, ali se izvaja in tako naprej. Torej, moje vprašanje je, ali boste to pregledali, ali boste delili oceno. In drugo je, sledeče, komisija opravlja dobro delo, ko izvaja oziroma ko ugotavlja, da se sklepi sveta ne izvajajo. Ali ste izdelali predlog za to, da bi bilo v sporočilu to dejansko dobro izpostavljeno, zato da bo, da bo našim eh, državljanom jasno, da svet ne ukrepa. Torej, dve vrsti izvajanja sta. Eno je tisto, na kar se je nanašala gospa Sipal, namreč vprašanje je, ali res potrebujemo več zakonodaje ali uh, moramo sprejemati novo zakonodajo, da bomo spostavili uh, eh, uh, eh, vtis, da ukrepamo. Res je, da potrebujemo um, zakonodajo na področju varnostne agende. Ampak ali boste izdelali um, pošteno oceno tega? Sicer bo to zgolj povečalo našo delovno obremenitev in ne bomo nikoli gotovili, ali to prinaša neko dodatno vrednost. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa vsem za vprašanja. Zavedamo se, da nismo imeli uh, dovolj časa za to, da bi prebrali to besedilo, oziroma vem, da niste imeli dovolj časa za to besedilo, ki je bolj ambiciozno, kot bi si morda nekateri želeli. Uh, vodijo me zelo visoke politične ambicije. In eh, vem, da bodo. Eh, oziroma, sam se bom omejil na to, da bom eh, odgovoril na vaše vsebinske vprašanja. Začel bom s tem, kar je dejala gospa Sipel. Namreč. sprejeli smo številne ukrepe in vprašanje je, ali se posem izvajajo oziroma ali se bomo lahko izognili prihodnim terorističnim ukrepom, če bomo izvajali vse, kar imamo na mizi. Tega ne vemo, kajti varnost je nikoli sto odstotna. In drugič, eh, ta zakonodaja se ne izvaja sto odstotno. Torej ne moramo reči, ali so vsi ukrepi učinkoviti kajti kot izhaja iz sporočila, ne izvajamo v celoti vseh predlaganih ukrepov. In sedaj se bom takoj navizal na zadnjo pripombo predsednika Moraesa. Namreč, ali bo Evropska komisija izdelala svojo lastno oceno izvajanja? Odgovor je nesporno da. Omenili ste številne predloge, ki so v eh, prilogi sporočila in vsi ti predloge se nanašajo na financiranje terorizma. Vse to najdete v prilogi. In to je tudi del eh, akcijskega načrta proti terorizmu, to je bilo objavljeno v začetku februarja. Številni teh ukrepov so bili že predvideni in se pripravljajo. In ocena eh, oziroma presoja vpliva bo eh, predstavljena. Predlog, ki vključuje pregled direktive upravne denanja, potem imamo tukaj tudi zakonodajo o zamrznitvi sredstev in tako naprej. Torej, da eh, nov predlog bo spremljala ocena eh, vpliva. In sedaj, kar se tiče neukrepanje sveta. Komisija je bila glede tega zelo jasna. In kot sem že dejal v svojem uvodu, začeli smo uporabljati pooblastila, ki jih ima Evropska komisija v smislu postopkov kršitve, zlasti kar se tiče pruma, zato da bi zagotovili, da bomo opozorili na države, ki ne ukrepajo. Potem Evropski PNR, naj ponovim, to, tega naše sporočilo ne omenja. In to ni bilo mogoče glede na sedanji institucionalni okvir. In Evropska komisija ne pre, pripravlja nobenega predloga za spremembo tega. Potem izmenjava informacij. Gospa Sipal, prav ste povedali, ko ste dejali, da uh, morajo države članice dati na razpolago strokovno znanje in to tudi načrtujemo, kajti usposabili bomo eh, skupino strokovnjakov iz držav članic in pretegnili bomo tudi strokovnjake iz akademskega sveta in pa iz um, um, um, um, podjetništva, ko gre za interoperabilnost. Vključili bomo države članice in izdelili bomo predlog za svet, preden bomo ukrepali Eh, preden bomo izdelili predlog o več izmenjave eh, informacij. Gospa Kenici je omenila tudi preprečevanje. Vidim, da ste vi imeli čas za to, da ste prebrali to sporočilo. Zato sem vesel. Opazili ste, da imamo posebno referenco na radikalizacijo v zaporih. Imamo tudi uh, tukaj poglavje o preprečevanju. Posem se strinjamo. Preprečevanje je prava pot naprej. Eh, na področju radikalizacije. Čez nekaj tednov bomo izdali posebno sporočilo o radikalizaciji in bomo v tem smislu razširili to sporočilo. Potem, kar se tiče vidika spleta. To je gotova ena naših prioritet. Osebno uh, sem upleten v to razpravo in predlog za skupno platformo želi preprečevati vakamol učinek. To pomeni, da se tisto, kar je bilo sneto za, neke, za ene platforme, lahko takoj pojavi, ki je drugi. Ideja je torej koalicija industrije. Torej, koalicija industrije se oblikuje, industrija ima interes za to, tega voditelji, torej, torej oni bodo partnerji organov pregona. To, da imamo tudi zelo zanimive primere, kot je naprimer internet Watt, uh, eh, uh, eh, uh, eh, projekt. Torej, industrija se je pripravljena lotiti tega izziva. Potem gospod Balot je omenil to nekaj, ampak najmo povem, da nimam občutka, da smo cinični kajti dolgo eh, ste že pozivali k tem zakonodajnemu predlogu, že večkrat smo pojasnili, kaj je bil cilj te pobude. Nekatere države članice imajo bolj striktne pogoje, kar se tiče eh, nekaterih predlogov Evropske komisije, ki že obstajajo in sedaj delamo na tem, da bi mm, pojasnili te eh, predloge v zakonodajnem postopku. Hvala lepa. Hvala lepa. Eh, res sem se spraševal, na kakšen način boste odgovorili na vprašanje v zvezi z orožjem. Hvala lepa. Brigite, eh, želite še enkrat eh, beseda? Ja, kratka bom. Morda je prišlo do nesporazuma. Nisem vprašala, ali potrebujemo dodatne ukrepe, potem ko se bodo izvajali si obstoječi ukrepi. To je bilo bolj retorično vprašanje. Kajti nekoliko sem zaskrbljena, če bomo vse izvajali. In potem bo žal prišlo do dodatnega terorističnega napada, me zanima, o kakšnih dodatnih ukrepih bomo potem razmišljali na področju nadzora. In to je bilo zgolj retorično vprašanje. Sem pa navedla to vprašanje, kaj ti pripričana sem, da če tudi Da, preveriti moramo našo varnostno politiko, ampak če se bomo osredotočili zgolj na nadzor in pa omejitvene ukrepe, ne bomo ustavili terorizma. Torej, vprašanje ni bilo, ali potrebujemo kaj več, vprašanje je bilo, oziroma želela sem povdariti zgolj to, da bi se morali osredotočiti še na druge vidike, ne samo na varnost. No, hvala lepa vsem, ki ste bili prisotni pri tej razpravi. Vprašanje je v zraku, kaj moramo storiti in kaj je treba še izvajati. In eh, zelo se bomo osredotočali na to točko. Torej, eh, lepo se zahvaljujem predstavnikov komisije, hvala lepa tudi vsem eh, poslankam in poslancem, ki ste bili prisotni pri tej točki. Prepričan sem, da se bomo kmalo znova srečali. Hvala lepa. Uh, Kolegice in kolegi. Marija je z nami. Če dovolite, bomo nekoliko eh, prej začeli s to točko. Če nima nišče nič proti, bomo kar takoj začeli s to točko na dnevnem redu. To je točka 5. Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Peru o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje. Lahko bi eh, nadolgo razlagal, ampak eh, tukaj je Marija Gabriel in eh, njej bom dal besedo za uvod o to točko. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi. Naj vas opozorim na nekaj dejstev. Spremenili, spremenili smo uredbo 531 iz 2001 in Peru je zapustil prilogo 1 in odšel v prilogo 2. Tukaj se znam tretjih držav, katerih državljani ne potrebujejo vize, ko prečkajo zonanjo mejo držav članic Evropske unije. Peru je bil deležen posebnega postopka, posebej smo ga ocenili, ali izpolnjuje pogoje, preden je komisija izdelala priporočilo, da bi začeli s pogajanji za sporazum o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za to državo. Prejeli smo mnenje Evropske komisije iz katerega izhaja, da je Peru izboljšal svoje varnostne pogoje in pa da se je tudi gospodarski in socialni položaj zelo izboljšal in da je to podlaga za to, da lahko odpravimo vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje. Leta 2015 smo zato začeli s sporazumom o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje. 16. Eh, marca tega leta je ta sporazum začel veljati. Vsakeč, ko razpravljamo o vizah, je tako, da odprava vizumske obveznosti za eh, kratkoročno bivanje predstavlja korak naprej to je instrument za to, da bi okrepili eh, stike med Evropsko unijo in Perujem in da okrepimo politični dialog in sicer na področju eh, temeljnih svoboščin in človekovih pravic. To je še nekaj. Ta sporazum bo okrepil tudi regionalno kohezijo. Peru je med redkimi državami v Latinski Ameriki katere državljani potrebujejo vizo za Evropsko unijo. Želeli smo torej ukrepiti politični dialog in treba je eh, povedati, da bo ta sporazum ukrepil trgovinske in investicijske odnose. Evropska unija je na tretjem eh, mestu, kar se tiče trgovinskih odnosov in je tudi poglavitna destinacija za perujske izvoze. Ehm, odprava vizumske obveznosti bo omogočila ulaganja. Evropska unija je največji vlagatelj v Peruju. potrebujemo spor, um, uravnotežen politični dialog in pripričana sem, da uh, bomo tudi uh, ta vidik izboljšali. Kar se tiče mobilnosti, je zelo pomembno, da ne nehno sodelujemo s Perujem, kar se tiče migracij. Na voljo so nam podatki o tem, kolikšen odstotek viz je bil zavrnen ena znaša ta odstotek leta 2014 in tri odstotke v letu 2015. Toda, tukaj gre za potne liste za biometričnimi podatki. Um, začetni datum je bil 31. december 2015. Peru je imel določene težave v zvezi s tem, to, da to vrstne uh, eh, potne liste so uvedli po februarju. Uh, Rada rad bi čestitala peruski vladi za informacijsko kampanjo, v kateri poudarjajo poglavitne vidike sporazuma o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje in pa o ukrepih za boj eh, proti eh, nezakoniti eh, migraciji. Peru ima potencial, da postane zelo pomemben partner Evropske unije v boju proti organiziranemu kriminalu. Ali se spominjate razprave o Kolumbiji? In zelo pomembna točka je bil strateški sporazum za Europolom, ki ga je Kolumbija podpisala. Peru je bil pripravljen podpisati takšen sporazum za Europolom in to je nekaj zelo pozitivnega. Naj sklenem. Tu sta še dve pomembni točki. Po eni strani je treba zagotoviti vzajemnost. Evropska unija to natančno spremlja in Peru se je k temu zavezal. In druga stvar je sledeče. Ta sporazum je imel prehodno obdobje pred ratifikacijo v Evropskem parlamentu. O tej praksi je treba ponovno razmisliti. Evropski parlament mora biti partner, na, enakopravni partner v tem procesu in upam, da bo Peru zadnji primer, ko je bil sporazum podpisan, preden je spregovoril Evropski parlament oziroma preden je podal svoje mnenje. Že vnaprej bi se rada zahvalila vsem poročevalcem v senci in pa Evropske komisiji. Kaj ti? Za nami eh, so plodne izmenjave mnen. Veselim se vaših vprašanj in mnena. Hvala lepa. Hvala lepa, Gabriel. Rok za predloge sprememb je 3. maj ob 12. in dopuščeni so samo proceduralni eh, predlogi sprememb. Ali kdo želi besedo? Eh, z nami je samo en eh, poslanec, ki bo dobil zlato medaljo za večno prisotnost. Torej predajam besedo komisiji. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Naj se zahvalim poročevalki za to celovito eh, poročilo. Omenila je vse poglavitne točke, torej tveganje nezakonitega preseljevanja biometrične potne liste, sporozum za Europolom, omenila je vsa področja, vsa področja so poročilo dobro pokrita in seveda. Eh, sklepe tega poročila zelo pozdravljamo, namreč eh, to, da parlament daje svoje soglasje. 17. marca sem eh, že uvedel, torej, da sporozum o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje, ki vsebuje vse običajne elemente, Povdaril sem, da imamo skupno deklaracijo, ki je dodana temu sporazumu in da je podlaga za odpravo tega sporazuma, če Peru ne bi sodeloval na področju ponovnega sprejema. Mislim, da mi ni treba vsega tega ponavljati. In še zadnja točka. Vzajemnost je bila med tem zagotovljena, torej vsi državljani Evropske unije lahko v Peru potujajo brez vize. Torej, mislim, da mi ni treba dodati nič drugega. Če pa imate še kakšno vprašanje, bom z veseljem odgovoril. Hvala lepa. Gospa uh, Gabriel, želite še enkrat besedo? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imela bi samo eno vprašanje za Evropsko komisijo. Ani, ali bi nam lahko predstavili časovnico? Kdaj bo Peru? sprejel biometrične potne liste. Vemo, da jih je bilo nekaj tisoč izdanih. Zanima me, eh, kakšen je položaj sedal, sedaj. Izvolite. Peru je začel izdajati eh, te potne liste o koncu februarja tega leta in se je zavizal k temu, da bo do konca, do julija eh, tega leta eh, izdajal samo še eh, biometrične potne liste in da bodo vse ostale postopamo odpravili. Morda bi lahko dodal še nekaj, kar bi moral povedati že prej, da to ne bo zadnji sporazum, ki bo predstavljen Evropskemu parlamentu v okviru a, a, a, pregleda a, eh, uredbe 531. Moj direktor je napisal pismo odboru prejšnji teden in je napovedal, da bomo kmalo dobili štiri končne sporazume in Ti se nanašajo na Maršalove otoke, Salamonove otoke, Tuvalu in še ena država. Ti sporazumi bodo dosegli Evropski parlament zelo hitro in potem bomo imeli nadaljno razpravo o teh sporazumih. Hvala lepa. Najlepša hvala. Tako, mislim, da lahko zaključimo z tem vprašanjem. Hvala, gospa Gabriela, za tako dober pregled te teme. Povedal sem že, dokdaj lahko uh, pripravite predloge sprememb. Gospa Valero še ni tukaj. Gospa Gabriel pa je potem poročevalka tudi za sedmo točko. Šele v 5 in 15 minut pridejo tolmači za gruzijski jezik in eh, ti resnično potrebujemo. Prav zato bomo imeli sedaj odmor, 10 minut odmora. Prosim torej, da se vrnete ob 5 in 5 minut. Torej, odmor do 5 in 5 minut. Hvala. Hvala please come back at five past. Prosim torej še enkrat, da se vrnete ob pet in pet minut. Gospod poslanec, upam, da, ste, eh, da boste prišli nazaj, ampak mislim, da ste vsekakor opravili svojo dožnost. Good afternoon, colleagues who have just uh, come in. Pozdravljeni kolegi, veseli me, da ste spet nazaj. Nekoliko smo uh, se igrali z dnevnim redom in smo pravzaprav uh, šli zelo hitro, kar je nenavadno, ampak tako se je pač danes zgodilo. Zato bi prosil Bodilo Valero, ali lahko nekaj pove o svoji zadevi, si pripravljena vodil. Ja. Torej, gremo zdaj na šesto točko, gre za torej, poročevalka je gospa Valero. Gre pa za predlog sporozuma med EU in Ljudsko republiko Kitajsko o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje in sicer za imetnike diplomatskih potnih listov. Bodil kot poročevalka, imaš besedo.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 hkrati pa za prepustnice, kot smo mi sami. Zato, da bi imeli uh, možnost vstopa brez vize in mislim, da tu ne bi bilo, ne bi smelo biti težko doseči dogovora in soglasja med političnimi skupinami. Seveda pa moramo hkrati nadaljevati z dialogom o različnih problemih, ki jih to lahko povzroči v posameznih političnih skupinah. Tu je nekaj zadev, ki se tiče človekovih pravic in mislim, da je zelo pomembno, da se o tem pogovorimo tudi tukaj v našem odboru. Osnutek poročila bomo predstavili junija. potem pa bi sprejemali predloge sprememb julija, glasovali pa najverjetneje jeseni septembra. Ampak seveda bomo do takrat imeli še nekaj časa, da se o tem pogovorimo. Nisem se še odločila čisto, kakšni roki bodo veljali, bom pa poročevalca v senci kontaktirali v zvezi s tem, ko bomo videli, pravzaprav kdo sploh bodo poročevalci v senci. Prvo vprašanje, ki bi ga imela za komisijo, pa je naslednje. Ali jim je jasno, koliko ljudi bo lahko uporabljalo ta sistem? Ali imate kakršnekoli številke, kakršnekoli podatke? To bi bilo morda dobro vedeti. Potem pa še vprašanje o obiskovalcih na visoki ravni. V dokumente nisem podrobno pogledal, ampak mislim, da je gre tu za pet kategorij oziroma pet ministrov in torej ministri in drugi Ali nam lahko komisija pove nekaj več o tem? In končno, dejstvo, da bi po členu 7 tukaj morali ustrezno ukrepati, ali bi lahko komisija nam pojasnila, kako je s tem. Hvala, Bodil hvala, ker si prišla nekaj prej, oprosti, ker smo te poklicali, da prideš prej, kot si predvidevala. Gospa Benova za SND, gospod Dalton za EKR in gospod, gospa Vežija za GUE bodo poročevalci oziroma poročevalke v senci. V tem trenutku vam ni treba nič povedati, gospod Dalton, ni vam treba, razen če želite it's dangerous telling a politician that they... Uh, that, that... <laughs> Pazite, ko rečete v politiko, da naj ne govori, ne, čisto na kratko. Upam, da bodo stvari res bolj kot neformalne, ampak nasplošno bi rekel tole. Potrebujemo resnično harmonične, pozitivne odnose med EU in Kitajsko in zato se veselim, da bom zaporočeval, ko delal na tem in več o tem pa kasneje. Odlično, če boste tudi v prihodnje tako kratki, bo zelo dobro. Hvala. Zdaj pa na kratko strani komisije dobili ste nekaj vprašanj. Prosim, izvolite, komisija, beseda je vaša. Hvala, predsedujoči. Skušal bom biti kratek, ampak naj povzamem okvir, v katerem smo se pogajali o tem sporazumu, namreč komisija z Kitajsko. Vedeli boste, da se je komisija. Uh, pogajala že od začetka, od zgodnih let, eh, od 2000. Skušali smo sploh dobiti Kitajce k pogajalski po, po mizi, pa so zelo pogosto rekli, ne, to nas ne zanima. Kar se tiče vračanja, namreč eh, kakšnih deset let smo za manj trkali na ta vrata, na ta kitajska vrata, kar se tiče ponovnega spremanja. Stvari so se seveda potem spremenile z uvedbo uh, viznega informacijskega sistema v, na kitajskem pred nekaj leti in seveda vizni informacijski sistem zahteva od vseh uh, uh, uh, kandidatov uh, tudi uh, prstne odtise. Kitajcem pa ni bilo všeč, da bi morali diplomati dajati prstne odtise in zato smo tukaj dobili nekaj vzvoda uh, do Kitajske in potem smo govorili tukaj o dialogu o migracijah in mobilnosti, o tem smo se potem pogovarjali in prišli do nekega svežnja, ki je bil na eni strani, katerega del je, bila, je bilo to, da se je EU strinjala, da eh, bo eh, se pogajala o brezviznem sistemu za nosilce diplomatskih potnih listov, na drugi strani pa. Eh, Eh, torej, da, bi, da je tudi pripravljena odpreti več viznih centrov po uh, celinski Kitajski in potem, da bomo bolj sodelovali praktično, torej, kar se tiče ponovnega sprejemanja in vračanja ljudi. To je bila prva faza in druga faza, v katero morda zdaj vstopamo, pa bodo pogajanja o uh, uh, olajšanju vizne politike uh, in s Kitajsko in hkrati o ponovnem o sprejemanju, torej o vračanju uh, oseb. Torej toliko o kontekstu, kar pa se tiče samega sporazuma. Gre za standardni razum, gre za diplomatske potne liste, za imetnike diplomatskih potnih listov. Hkrati pa smo prvič uspeli vključiti v takšen sporazum tudi evropske prepustnice oziroma prepustnice EU, kar bo seveda pomembno tudi za nekatere od naših poslancev. Potem pa gre tu za standardni jezik. Uh, ki predstavlja, ki definira eh, določene izraze, kdo so upravičenci in končno tudi na koncu, če odgovorim na eno od konkretne na eno od vprašanj, dejansko vzpostavlja tudi eh, skupni odbor, kar je standardna zadeva v viznih sporazumih. Eh, naj gre tu za torej, tovrstne sporazume. In ta odbor ima nalogo spremljanja, nadzora nad izvajanjem sporazuma, če pride tu do kakršnih koli težav, do kakršnih koli zlorab, eh, eh, neregularnih migracij, varnostnih eh, problemov, potem se ta vprašanja obravnavajo na tem skupnem odboru in se po možnosti tam tudi rešujejo, še preden bi bili sprejeti kakršnekoli resnejši ukrepi. In samo za začetek, v zvezi z drugim vprašanjem, koliko ljudi to zadeva, približno na kitajski strani imamo kakšnih nekaj manj, torej manj kot 20 tisoč imetnikov diplomatskih potnih listov, pri nas pa seveda eh, zadeva to kakšnih 100 tisoč ljudi v Evropski uniji, ki so imetniki diplomatskih potnih listov. Poleg tega pa seveda gre še za imetnike prepustnice EU, kar pa ne bo ravno v tisočih. Hvala. Hvala. Če gremo zdaj nazaj. Torej, hvala gospodi poročevalki, hvala gospodu Daltonu, ker se je o tem oglasil. Zdaj pa lahko gremo na sedmo točko dnevnega reda. Namreč tretje države, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume in države, katerih državljani so oproščeni te zahteve in to je predvsem povezano z Gruzijo. Um, Tukaj bomo slišali predstavitev strani komisije. Nekako uvodoma pa bi rad eh, omenil še naslednje. Eh, tolmačenje v gruzijski jezik je kanalu 25. To ste verjetno že opazili, ampak če kdo še išče, torej vklopite kanal 25 za gruzijski jezik. Zadnja točka na dnevnem redu je povezana z uredbo, ki je povezana s tem, da bi Gruzija postala ena izmed držav, ki ne potrebujejo vizuma. To pa bo veljalo samo za imetnike biometričnih potnih listov gre za dolg postopek eh, izboljšanja vizumskega režima med Evropsko unijo in Gruzijo, ki se je začel leta 2012. Sedaj smo se dogovorili glede dogovora o izdaji vizumov in eh, gruzijska vlada je že prejela sporočilo Evropske unije o tem. Sedaj pa smo spremljali tudi napredek Gruzije in to, ali so že dosegli vse indikatorje, ki so, jih, ki so jim bili zadani. V odboru Libe smo redno spremljali ta poročila in zadnje poročilo je bilo sprejeto decembra 2015. Takrat smo ugotovili, da je Gruzija naredila dovoljšen napredek ter izvedla vse potrebne reforme. Komisija je predstavila trenutni predlog eh, pod rednim zakonodajnim postopkom in ta predlog je sedaj pred nami. Z nami so tudi člani gruzijskega parlamenta, ki jim izražam dobrodošljico. Sodelovali so tudi na drugem sestanku Evropskega eh, društva za partnerstvo med Evropskim parlamentom in Gruzijskim parlamentom. Torej, pozdravljam tudi sopredsedujočega gospoda Serža, ki sopredseduje te, uh, temu partnerskemu, partnerski skupini. Pa še kolega, če ga prijimek težko izgovorim, uh, imam kolega gospoda Ševenacija, ki, je, ki ga dobro poznam in uh, res bi si moral že sedaj zapomniti to ime vsekakor ga bom še vadil. Torej, lep pozdrav obema sopredsedujočima na našem sestanku. Za začetek bi dal besedo predstavniku komisije, potem pa bom dal besedo poročevalki gospe Gabriel. Na to dobijo besedo poročevalci v senci in za konec še drugi poslanci, ki bi želeli spregovoriti. Tudi sopredsedujoča lahko seveda z veseljem spregovorita. Najprej torej dajem besedo predstavniku komisije. Izvolite. Hvala lepa in eh, lep pozdrav vsem skupaj. Moja predstavitev bo čim bolj kratka, glede na to, da je predsedujoči že povzel zgodovino, ki je vodila do tega zakonodajnega predloga. V tem odboru smo že večkrat razpravljali o akcijskem načrtu za sprostitev eh, režima izdaje vizumov. 18. decembra je komisija pripravila četrti in zadnji. Četrte in zadnjo poročilo o napredku, v katerem smo zaključili, da je Gruzija dosegla vse indikatorje oziroma eh, vse mejne vrednosti, ki jih je morala storiti. V začetku leta 2016 pa naj bi komisija pripravila svoj predlog. Januarja smo pravili več razprav v delovni skupini ter v svetu in tam so potrdili oceno komisije, da je Gruzija izpolnila vse potrebne zahteve za eh, liberalizacijo vizumskega režima. Torej, to je bil končni zaključek razprave v svetu. Posledično smo 9. marca na komisiji sprejeli svoj predlog. Ta je precej neposreden, namreč gre za odločitev, da spremenimo priloge k tej zadevni uredbi, tako imenovani vizumski uredbi, kjer bi prestavili Gruzijo iz prve priloge v drugo. V prvi prilogi se nahajajo države, katerih državljani potrebujejo vizum za Evropsko unijo, v prilogi dva pa osebe, ki tega ne potrebujejo, torej države. Pomembna je tudi opomba pod črto, kjer piše, da vizuma ne potrebujejo samo imetniki biometričnih potnih listov, ki je bil izdan v skladu z standardi IKA. Torej, to pomeni, da bodo imetniki nebiometrijskih potnih listov še vedno potrebovali vizum za Evropsko unijo. Za njih še vedno veljajo enaki sporazumi za izdajo vizumov. Glede predloga samega je komisija zelo jasno povedala, da ta sprostitev režima je povezana z prejšnjimi dialogi glede tega in eh, sporazumi. Prav zato bo 20 dni po objavi te eh, spremenjene uredbe stopila v veljavo. Članom odbora bo morda zanimivo tudi naslednje. Pripravili smo neuradni dokument kot prilogo k četrtemu poročilu o napredku. Tam smo spregovorili o možnostih priseljevanja in eh, spremembah azilnega sistema, ki je povezan z to spremembo. Za konec pa boste v eh, obrazložitvenem memorandumu tega predloga lahko prebrali tudi zavezo komisije k temu, da bomo še naprej spremljali izvajanje vseh indikatorjev v Gruziji in eh, če bo potrebno, bomo tudi pripravili nadaljne ukrepe. Hvala. Hvala lepa. Z veseljem dajem besedo poročevalki našega odbora in parlamenta, gospe Gabriel. Izvolite. Darja, gospodin predsedatelj. Skapi... Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani kolegi. Za začetek bi čestitala delegaciji iz gruzijskega parlamenta. Poleg tega pa bi se zahvalila tudi komisiji za njihov prispevek. Kot poročevalka za ta dosije bi vsekakor podprla zakonodajni predlog komisije glede sprostitve vizumskega režima za imetnike biometričnih potnih listov iz Gruzije, ko se ti napotijo v države Evropske unije. Kot je že povedala komisija, je bil ta zakonodajni predlog pripravljen na podlagi ocene, ki je zapisana v zadnjem poročilu o napredku znotraj načrta za poenostavitev vizumskih režimov. Evropska komisija je v tem poročilu zapisala, da je Gruzija pripravila vse potrebne reforme in torej storila zadosten napredek za um, nadaljne izvajanje vseh zahtevanih kriterijev. Prav zato lahko Evropska unija sprosti vizumski režim za gruzijske državljane. To je povezano z našimi družbenimi in ekonomskimi povezavami. Gruzija je storila veliko in pripravila potrebne ukrepe znotraj načrta za liberalizacijo vizumskih režimov. Spoštujemo organizacijske spremembe, ki jih je pripravila Gruzija v letu 2015, tudi v področjih, kjer eh, je bila Gruzija že dovolj razvita, pa so se potrudili še za dodatne reforme. Pripravili so reforme na področju migracij, azilske politike, korupcije, pranja denarja, pravic državljanov in obravnave drog. Evropska komisija je v svojem poročilu zapisala, da moramo sprejeti ta pozitivni signal strani Gruzije. Gruzija je namreč že odpravila zahtevo za vizum za vse državljane Evropske unije, ki bi želeli v Gruziji ostati do 90 dni. Evropski parlament se zauzima za recipročnost in prav zato je to tako pomembno dejstvo. Glede na vse te pozitivne reforme in spremembe v Gruziji, imam vse, vseeno dve vprašanji za Evropsko komisijo. Prvič, glede na to, da potrebujemo dodatne informacije, me zanima, ali nam lahko komisija pove, koliko je odstotkov zavrnjenih vizumov in kaj so glavni razlogi za zavrnitev. Vemo, da je odstotek zavrnjenih vizumov še vedno previsok in da se mora znižati na najmanjšo možno raven. Moje drugo vprašanje pa je povezano z enotnim migracijskim sistemom. Kaj to pomeni? Zbirati moramo podatke vseh agencij, ko gre za notranje premike in tudi migracijo. To vse bo potekalo znotraj enotnega sistema za imigracijo. Na tak način bomo pridobili dobro analizo tvegan in bolje bomo lahko razmislili o situacijah, pri katerih bi sodelovanje z Evropsko unijo resnično koristilo. Poročilo o napredku pravi, da je potrebno preizkusiti ta sistem do sredine leta 2016. In zanima me, kakšen je napredek na tem področju. Koliko je že bilo storjenega? Torej, to sta dve ključni vprašanji, ki sta zame še zmerom pomembni to dvoje sem želela izpostaviti. Drugače pa mislim, da moramo izzive spremeniti v priložnosti. Ko razpravljamo o predlogu kot je tale, bi rada vsekakor izpostavila, da je zelo pomembno, da Evropski parlament dobi vse informacije, ki so na voljo. Evropski parlament žal nima predstavnikov v odborih za spremljanje. Veselim se razprave in se zahvaljujem vsem kolegom, ki bodo sodelovali v razpravi. Naj zaključim. Ko govorimo o vizumih, moramo najprej razmišljati na naše državljane. Namreč to je v interesu naših državljanov. Takšni Ukrepi bodo spodbudili zaupanje in ustvarili potencial ter možnosti za pozitivne ukrepe. Takšni ukrepi pa bodo izboljšali odnose med Gruzijo in Evropsko unijo. Hvala. Hvala, gospa Gabriel. Tako sedaj pa lahko začnemo z razpravo. Najprej gospod Karim, izvolite. Well, Najlepša hvala, predsedujoči. Osebno mi je v veliko čast, da lahko sodelujem pri tem sestanku, ki mu predsedujete. Gruzijski delegaciji se zahvaljujem, da se je pridružila tej seji. Predvsem se zahvaljujem tudi kolegu eh, Zvenu ter vsem članom vlade, namreč eh, z nami je tudi ministr za pravosodje iz Gruzije. Zahvaljujem se kolegici gospe Gabriel za to predstavitev in eh, za pozitiven pristop do tega dosjeja, ki ga je izbrala. Ta se mi zdi zelo primeren in eh, ustrezen za naš parlament. Pozdravljam tudi predstavitev Evropske komisije, ki je zelo jasno povedala in to vedno, da je Gruzija izpolnila vse zahtevane pogoje ter kriterije. Res pa je, da je ta postopek trajal kar nekaj časa in prav zato mislim, da ima naš parlament, ta odbor in poročevalka lahko dovolj zaupanja v te ukrepe. glede na pristop do našega dosjeja, vse od začetka moramo upoštevati časovnico. In prav tako lahko pošljemo sporočilo solidarnosti gruzijskim državljanom. Kolegica Gabriel je pravilno povedala, da gre tukaj za državljane in za to, da okrepimo odnose med Gruzijo in Evropsko unijo ter tudi to zavezo Gruzije k evropskim vrednotam. Če rezultate ne bi dosegli sedaj, če bi tukaj imeli torej zamudo, bi to poslalo napačen signal tudi v regije, kot je Južna Osetija. Namreč tam bi lahko takšno sporočilo zelo napačno razumeli. Potrebno je vzpostaviti večjo stopno zaupanja v Gruzijo in njihovo. Eh, teritorijalno dimenzijo. V tem trenutku lahko podprem vse, kar je povedala poročevalka gospa Gabriel. Upam, da bo ona tudi podprla pristop oziroma časovnico, ki jo predlagam jaz. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa še vaš eh, sopredsedujoči, gospod Vačanteraci. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci. Ganjen sem, saj se eh, nahajamo v dvorani An Lind. Zelo veliko srečo sem imel, saj sem jo osebno poznal. In zelo dobro se spominjam najnih eh, čustvenih razgovorov o tem, kako se mora Gruzija podati na evropsko pot in kakšna je prihodnost Gruzije. Spomnim se, ko sem bil na misiji v Azerbejdžanu v Bakuju in Lind je prišla kot eh, predstavnica predsedstva Evropske unije, kot predstavnica trojke v Bakuju. Prav imate, gospa Gabriel, tukaj gre za državljane, gre za gruzice. In če si ogledamo zgodovino, lahko vidimo, da je Gruzija s svojo kulturo, s svojimi tradicijami, s svojimi prepričanji že odnegdaj bila del Evrope. Mislim, da je osnova našega razvoja v Evropi. razumeti moramo, da je edini način, kako obraniti Gruzijo, vse naše državljane in naše družine, to, da uresničimo evropske vrednote. Potrebno je, da izboljšamo integracijo v Evropsko unijo, pa tudi stanje vladavine prava, stabilnosti demokracije, enakopravnosti in blaginje. Ta cilj lahko dosežemo, če našo družbo povežemo z evropskimi izkušnjami in vrednotami. Ta zamisel evropske družbe je zelo živa v Gruziji. Ta uspeh, ki mu bomo priča, je zasidran v naši preteklosti. Namreč vitalnost naše države je možna samo, če se priključimo evropski poti. Gruzici stojimo na vratih v Evropsko unijo in z veseljem oznanjamo to, da si želimo najti svoje mesto v tej skupnosti, ki ji zgodovinsko pripadamo. Predstavniki naše vlade so nas popeljali bliže našemu cilju in danes žanjemo, prve rezultate svojega truda. Zanašamo se na podporo naših evropskih prijateljev in poslancev v Evropskem parlamentu. Gruzijski državljani iz celotne Gruzije, tudi Abhazije in Južne Osetije, kot je že omenil Serž, sedaj spremljajo ta sestanek in čakajo na sporočilo, da lahko živimo in sobivamo skupaj v tej družini, v katero je Gruzija že odnegdaj spadala. Hvala, da ste mi dali priložnost, da eh, tukaj se udeležim tega sestanka. Hvala za vašo prisotnost in eh, da se je vaša delegacija udeležila našega, naše seje ta sestanek se prenaša po spletu, tako da sem prepričan, da vas je slišalo mnogo ljudi. Želite komisija ali sveče kaj dodati? V nasprotnem primeru bom dal besedo gospe Gabriel. Komisija, izvolite najprej. Hvala lepa, predsedujoči. Ja, slišali smo dve vprašanje strani poročevalke in z veseljem jo bom odgovoril. Prvo vprašanje je o odstotku zavrnjenih vizumov, v letu 2015 je bil odstotek 12,9 odstotkov. To je povprečje. Seveda obstajajo velike razlike med posameznimi državami članicami. Vprašali ste, kaj so bili glavni razlogi za eh, zavrnitev vizuma in na podlagi informacij, ki jih imamo, je bil glavni razlog za zavrnitev. to, da so bili priloženi podporni dokumenti, ki niso bili resnični, torej ponarejeni. Potem pa še vprašanje glede sistema migracij, glede tega bi odgovorila moja kolegica. Much, Tobias, hvala lepa in eh, hvala tudi za to vprašanje o upravljanju migracij. Med postopkom liberalizacije vizumov je uh, Gruzija spremenila in izboljšala svoj sistem za upravljanje priseljevanja. To smo mi tudi preučili in ocenili. Leta 2014 je prišlo do konsolidacije tega sistema, nova zakonodaja pa je začela uh, tudi že veljati. Institucionalni okvir se je spremenil, ustvarili so oddelek za priseljevanje na Ministrstvu za notranje zadeve. To se je zgodilo 1. septembra 2014. V drugi fazi akcijskega načrta za liberalizacijo vizumov, torej ko govorimo o izvajanju reform za upravljanje priseljevanja, bi rada tukaj izpostavila, da so septembra 2015 pripravili celostno analizo sistema za analizo tvegan. Ta bo dopolnjeval zakonodajni okvir. Z novim sistemom bomo omogočili zbiranje podatkov za upravljanje preseljevanja. To zbiranje bo potekalo preko sedmih agencij v Gruziji in ne samo preko Ministrstva za notranje zadeve, kot je to potekalo do sedaj. Upam, da sem odgovorila na vprašanje poročevalke. Namreč eh, zamisel je, da bi mi imeli boljši pregled situacije priseljevanja v tej državi. Na tak način bi lahko tudi napovedali trende ter tveganja, ki eh, prihajajo proti nam. Hvala lepa, gospa Gabriel, lahko sedaj morda še zaključi. Najlepša hvala, predsedujoči. Ja, čisto na kratko bi rada podala še nekaj zaključnih besed. Hvala lepa komisiji za vse odgovore na vprašanje, ki sem jih zastavila. Hvala tudi gospodu Karimu, ki se je prav tako oglasil. In seveda najlepša hvala predstavniku parlamentarne delegacije iz Gruzije, ki je predal besede prebivalcev Gruzije. Sedaj pa bomo nadaljevali z postopkom, pomagali pa mi bodo tudi poročevalci v senci. Hvala. Najlepša hvala, Gabriela, za to eh, predstavitev. Za konec bi se zahvalil sopredsedujočima in vsem kolegom iz Gruzije, ki so se odeležili naše seje. Hvala lepa, da ste prišli. Torej še enkrat najlepša hvala v imenu odbora Libe. Colleagues, the next meeting of uh, Libe. Naslednji sestanek odbora Libe bo v četrtek 28. aprila ob 2.30 minut.